Ja. Predlagam, da začnemo. Nekoliko zamujamo. Pozdravljeni na zasedanju našega odbora. Če ni ugovora, bomo dnevni red sprejeli. V redu. Če ni komentarja, bomo sprejeli tudi zapisnik 28. maja. V redu, sporočila predsednika zaenkrat nič, zato bomo začeli kar z četrto točko. Pozdravljam Joseja Manuela Fernandesa, on je poročevalec za proračun 2016 v odboru za proračun. Pozdravljeni tukaj v odboru TRAN. Veselimo se, da niste zamudili, pozdravljeni še enkrat. Tradicionalno dobro in učinkovito sodelujemo med odborom trajanja in odborom za proračun in zelo pomembno je, da se tudi prednostne naloge parlamenta resno vzamejo na strani sveta, seveda tudi na področju prometa, zato se moramo dogovoriti o določenih skupnih smernicah. In eh, obozoriti vas želim tudi na to, da moramo začeti izvajati rezultate pogajanj v zvezi z EFSI v proračunu za leto 2016. Gospod Fernandez, izvolite, povejte nam več o proračunu za leto 2016. Izvolite. E, Hvala lepa. Opravičujem se za to kratko zamudo zaradi prometa, ampak e, ne zaradi tega odbora za promet, ampak e, avion je zamujal. Sprijeli smo že naše prioritete v okviru smernic naj spomnim, da smo govorili o treh E. Zaposlovanje, podjetništvo, notranja solidarnost je pomembna, zunanja solidarnost, ne smemo pozabiti na to, kar se dogaja izven Evropske unije in seveda imamo tudi varnost. Te prioritete imajo tudi posledice. Vplivajo na tiste usmeritve, ki lahko pomagajo pri oblikovanju delovnih mest in zlasti na tisto usmeritev, kjer imamo veliko projektov, ki so povezani s tem odborom. Govorimo o tem načelu, v okviru katerega ne bi spoštovali obveznosti. In to je pomembno za vse institucije in zlasti za nekaj, kar neposredno velja tudi za svet. In ko pravimo, da želimo spoštovati obveznosti, to pomeni, da moramo spoštovati plačila. Kajti to je logična posledica obveznosti. Če govorimo o plačilnih težavah, govorimo o tem, kar je bilo že storjeno. Govorimo o računih, govorimo o lokalnih organih, nacionalnih organih, govorimo o podjetjih govorimo tudi o kredibilnosti. In to je prav sramota, to je nespremljivo, da svet ne namenja dovolj sredstev za to, da bi se soočili z lastnimi obveznostmi, z izjavami, s tem, kar je bilo že sprejeto pravzaprav. In treba je spoštovati obveznosti, če govorimo o tem, govorimo tudi o večletnem finančnem okviru. Kajti tu imamo fleksibilnost, In zakaj gre pri fleksibilnosti? Imamo instrumente fleksibilnosti, imamo tudi globalno maržo. Od leta 2016 to lahko uporabljamo, to smo uporabili tudi pri EFSI. Ne gre le za denar, gre za obveznosti. V predhodnih letih smo to že imeli in tu gre lahko za obveznosti, ki sodijo v globalno maržo in to se lahko porabi za politične prioritete, zlasti za rast in za poslovanje. In mi želimo uporabiti to fleksibilnost in prav zaradi teh obveznosti, ki jih imamo v zakonodajnem besedilu večletnega finančnega okvira, zaradi tega smo sprejeli Nižji proračun, torej večletni finančni okvir se je znižal glede na predhodno obdobje med leti 2007 in 2013. No, seveda bomo sedaj v naši proračunski razpravi slišali to vprašanje o vključevanju preteklih obveznosti, ki smo jih sprejeli tudi v okviru EFSI. E. Zlasti, če govorimo o CEF-u in obzorju 2020. In tu imamo iste cilje, ki smo jih imeli za časa pogajanj. Hvala obema poročevalcema, ki sta pomagala pri doseganju teh rezultatov. Ti, to so lepi rezultati, ampak naše delo še ni zaključeno. Zakaj? Zato, ker cilji še vedno obstajajo. In tu gre za to, da bi minimizirali ta učinek v CEF-u in obzorju 2020. Zakaj? Zato, ker imamo tudi sklad za jamstva, kot je določeno v zakonodaji. Pri vsakem proračunskem postopku imamo tudi ta jamstveni sklad in potrebovali bomo tudi ta odbor, da bi videli, kako nadaljevati z izvajanjem tega cilja, da bi zmanjšali učinek na instrument za povezovanje Evrope, CEF. Glede časovnice, naj spomnim, da je komisija 27. maja predstavila svoj predlog proračuna. Naj spomnim, da to še ni zaključeno, sedaj bo svet imel svojo obravnavo, potem bo tudi v parlamentu potekala obravnava, imamo mandat za ta proračun, za naše prioritete. Glede marš, lahko rečem, da smo tu omejeni zlasti če govorimo o 200 milijonih. To je lahko problematično za pilotne projekte in za vse priprave. Ampak glede časovnice lahko rečem, da naj bi septembra vložili vse predloge sprememb odboru. Na plenarnem zasedanju v Strasburu bomo glasovali mandato za proračun 23. septembra, naj bi to sprejeli. 28. 19. 30. septembra bomo o tem glasovali. 12. in 13. oktobra bomo glasovali o resoluciji, konec oktobra na plenarnem zasedanju, 29. oktobra do 18. novembra pa bomo to obravnavali. No, velja to, kar sem že rekel. Imamo predlog proračuna, ki je prišel iz komisije. Tu moramo počakati še na EFSI. imeli bomo tudi pismo, ki bo popravilo ta predlog. Ampak pri tem programu smo videli povečanje za 43,7 odstotka obveznosti pri cefu. Ampak ne vemo še, kakšne bodo posledice in kako bo so mi rezi, kako bo to vplivalo na IFSI. Pri prometu imamo cen 3,9 odstotka več obveznosti glede na 2015. Sedaj govorimo o snutku proračuna komisije. 18,9 odstotkov pa velja za plačila. Glede agencij imamo tu poseben globalen pristop glede agencij. Tu govorimo o petodstotnem znižanju, ampak to velja za vse agencije enako. Recimo, to imam v mislih vse agencije, ki jih imamo. Ampak glede e aze. Evropska agencija za civilno letalstvo imamo tu majhen res 0,28 odstotka, imamo tudi povečanje za nič cela dva odstotkov pri Evropski varnostni agenciji in pri Evropski železniški agenciji, pri ERI imamo tudi majhno povečanje za nič cela pet odstotkov. Kot sem rekel, imamo v razdelku 1A posebno maržo, ki je zelo majhna, znaša 200 milijonov in naj spomnim, da sedaj govorimo o osnutku proračuna. No, potem bomo videli, kako bo po obravnavi na svetu takrat bomo predložili vse spremembe. No tu sem zato, da bi vas poslušal. Pa tudi zato, da bi lahko skupaj preučili cilje v tem odboru. So seveda zelo pomembni za smernice, o kateri smo govorili in zato, da bi skušali storiti kar se le da, da bi imeli najboljši možni proračun. In zato se vam zahvaljujem za to priložnost. Ja, wir bedanken uns. Hvala lepa tudi vam za predstavitev. Hvala, da ste pripravljeni na razpravo. Preden dam besedo gospodu Salinju, ki je poročevalec tukaj v našem odboru, želim pozdraviti skupino 15 študentov iz eh, Pariza. Povabila jih je Karima Deli pozdravljeni tukaj v našem odboru. Ljudski bi. Zdaj pa dobi besedo gospod Massimiliano Salini. Massimo Massimiliano, so nosi. Massimo je čisto v redu. Massimo Massimiliano, kakorkoli želite. Dobro. Hvala lepa, hvala lepa gospodu Fernandesu, da nam je strnjeno predstavil metode dela, ki so bile uporabljene, prav tako pa je opozoril na nekatere prednostne naloge v tej kompleksni fazi dokončnega oblikovanja proračuna, še posebej na področjih, ki zadevajo naše delo. Dobro je znano in v pogajanjih je bilo to tudi izraženo, da smo bili zaskrbljeni. Skrbi nas razmerje med skladom EFSI in instrumentov za povezovanje Evrope. Ta novost v obliki Junkerjevega načrta je nov element in vprašanje je, kako se bo to lahko, to lahko povezovalo z instrumenti, ki jih potrebujemo za izvajanje naložb v prihodnosti. Klasični primer v odboru TRAN so naložbe, ki so manj privlačne za zasebne vlagatelje. Skrbi nas, da bi te lahko kaznovali v tem novem formatu v okviru EFSI-ja za financiranje naložb. Veliki mehanizmi vzvodov bi lahko pripeljali do tega, da bo težko financirati projekte na področju kopenskih vodnih poti ali podobnih projektov. Prvo večje vprašanje v zvezi s tem je seveda vprašanje prožnosti posredovanja v zvezi z rezervami in jasnost. Jasnost ter gotovost. Gotovost o tem, kolikšen del rezerve je mogoče dobiti nazaj, kajti zmanjšanje financ za instrument za povezovanje Evrope ne sme imeti dodatnega učinka kasneje. Zanima me torej, kakšne bodo te naložbene rezerve. Z drugimi elementi vas eh, ne bom dolgočasil. Imamo tudi nekaj pomislekov v zvezi z zasnovo proračuna, morda jih lahko samo na kratko naštejem. Pomenili ste, kako pomembno je, da zagotovimo pozitiven pristop do agencij in imamo tudi četrti železniški svežen. Upamo, da bodo posamezne agencije koordinirane z IRA, e zato da bomo lahko zagotovili ustrezna sredstva, pa tudi enotno evropsko nebo si zasluži dovolj financ, da bomo zagotovili varnost in spoštovanje pravic državljanov. Upoštevati moramo tudi dodano vrednost TNT, tako da to ne bo samo neko orodje za splošno povezovanje, ampak bo to sestavni del evropske infrastrukture, obenem pa tudi spodbuda za zagon domačih gospodarstv. Zato moramo tudi na politični ravni zagotoviti povezavo med naložbami v promet in razvojem našega kontinenta. Podati sem želel še nekaj drugih komentarjev o naslednjih fazah našega dela. In sicer zato, da bomo videli, kako državljani vidijo promet Če si pogledamo, kolikšen odstotek državljanov živi v mestih, potem moramo tudi to obravnavati z vidika trajnosti. Naše mnenje bo zadeve osvetljevalo z različnih pogledov, več kot običajno, ampak povezovali bomo tudi EFSI, obzorje 2020 in EFSI ter CEF. Hvala, hvala lepa. Gorgi Pirinski bo začel krok poročevalcev v senci. Izvolite. Hvala lepa, gospod predsednik ladies and gentlemen. Spoštovani poročevalec, gospe in gospodje, strinjam se z vašo zadnjo izjavo, namreč, da je proračun na področju prometa in mobilnosti zelo pomemben dejavnik pri zasnovi proračuna za leto 2016. Zato je zelo dobro, da imamo priložnost, da tudi z vami govorimo o svojih pomislekih in tudi prednostnih nalogah. Prav tako bi morali opozoriti na to, da naslov mobilnost in promet nakazuje na povišanje tako pri odobritvah za plačilo, kot pri odobritvah za obveznosti glede na prejšnje leto. Ampak eh, pri posameznih postavkah pa vseeno lahko vidimo zmanjšanje tako plačil, kot tudi obveznosti. Imamo tudi primere, ko so za leto 2016 odobritve za plačila zmanjšane v primerjavi z obveznostmi za leto 2015. To velja za varnost in tudi za mobilnost. Ta razlika bi se lahko sklicevala na večletne programe, ampak eh, gre za neobičajno porazdelitev obveznosti in plačil med dvema letoma. Ta dejavnik je zelo pomemben, ostati moramo pozorni, če lahko tako rečem, in ne smemo podcenjevati nevarnosti, da bi se trenutne zamude pri financiranju ponovile kasneje. Gre za plačila stroškov zaradi neke vrste kopičenja na koncu obdobja. Kar zadeva instrumente povezovanja Evrope, obveznosti je več, plačila pa so nekoliko skrčena, tako je vse predlagala komisija, ampak po sprejetju EFSI-ja bo komisija predlagala spremembo osnutka proračuna za to, da bi popravili ta prenos iz eh, CEFA v EFSI. V tem kontekstu EFSI vključuje jasno izjavo, da bi vse odobritve, iz CFV EFSI moral potrditi parlament in tudi svet v okviru letnega proračunskega postopka v skladu z finančno uredbo za leta 2014 do 2020. V zvezi s tem, gospod Fernandez, me zanima naslednje. Ali lahko v celoti izkoristite možnosti proračunskega postopka, zato da bi kompenzirali te dodelitve v čim večji možni meri. Zanima me, ali vidite praktične možnosti v svoj sistem. In kar zadeva Evropske agencije za železnice, opozorjam vas na finančna sredstva, ki so namenjena ERA v osnotku proračuna Čisto konkretno opozorujem tudi na izjavo komisije in na proračunsko rezervo za ERA. V sredo je parlament dosežel predhoden dogovor v zvezi s tehničnimi doseji na področju železniškega svežnja in v skviru tega dogovora imajo eh, agencija, in organi več pristojnosti, v pogajanjih so se pojavila vprašanja, ali bo na voljo dovolj financiranja za ERA potem, ko bo začela izvajati nove naloge, še posebej v začetni fazi teh um, nalog, ko ne bo nobenih pristojbin. Zanima me, kako bo komisija zagotovila ustrezno financiranje v zvezi s tem. V zvezi s tem pa je komisija podala tudi izjavo o sredstvih ERA, o pristojbinah. In sicer izjava je naslednja. Četrti svežen zagotavlja ERA nove pristojnosti, naprimer certifikate varnosti ali homologacijo za vozila, in ni mogoče izključiti, da v začetnem obdobju pristojbena in plačila še niso na voljo za ERA, čeprav je osebje treba zaposliti in usposobiti, da bi se izognili motnjam na železniškem trgu, si bo komisija prizadevala rezervirati ustrezna proračunska sredstva, zato da bi pokrili stroške osebja. Mislim, da je dobro, če bi si zabeležili to zavezo komisije. Turizem, kako vemo, turizem nima svoje postavke, projekte bi lahko financirali v okviru projekta Kosme in evropskih eh, strukturnih investicijskih skladov. Proračun za Kosme in za te sklade predvideva manj plačil kot za leto 2015 in na to tudi želimo opozoriti. gospod Fernandez. Pričakovanja so velika, da bo obstala podpora za pilotne projekte in prepravljalne ukrepe na področju turizma, ki smo jih pripravili kot predloge. Zato vas v imenu svojih kolegic in kolegov pozivam, da upoštevate naše želje na področju turizma in da nas podprete. Hvala. Jaz Pavel Telicka. Pavel Telicka. Uh, uh, uh, Hvala lepa, gospod predsednik. Govorim v imenu Dominika Rikija, ki je žal moral zapustiti Brusel. Obžaluje, da ni prisoten, ampak posredoval vam bom nekaj njegovih komentarjev, pa tudi sam lahko povem, da se strinjam s tem, kar je želel povedati on. Gospod Fernandez rekli ste, da boste prisluhnili nam in povem vam lahko, da bodo naši komentarji tudi pozitivni. V težkem okolju smo, časa ni veliko in v imenu Dominika in v svojem imenu lahko bojim, da ste upravili dobro delo, mislim, da si zaslužite pohvale z naše strani. Všeč nam je, da ste v celoti upoštevali interese našega odbora. Uspelo pa vam je tudi minimalizirati, kolikor je pač bilo mogoče, učinek na instrument za povezovanje Evrope, pa tudi na obzorje 2020. Bitka nas čaka kasneje letos to bo v okviru proračunskega postopka za leto 2016. Kar zadeva vaš osnutek poročila, zdi se nam, da je dokument dober. Osnutek je torej dober. Po našem mnenju to odraža pomisleke Evropskega parlamenta in tudi tega odbora. Vsekakor pa skupine Alde. Omenili ste svet, Govorili ste tudi o tem, da je račune pač treba plačati in da je treba izpolniti obveznosti. Sam se s tem seveda strinjam. Mislim, da bi morali za nazaj še razmisliti o tem, kaj se je dogajalo in te izkušnje seboj vzeti naprej v prihodne boje, ki nas čakajo. Kar zadeva naslov 1a, mislim, da bomo poskusili do čim večje možne mere izkoristiti rezerve v proračunu. To je ključnega pomena za to, da bi okrepili projekte z dodano evropsko vrednostjo. Tukaj imamo seveda v mislih infrastrukturne projekte. Počakati moramo na konec projektov in razpisov v okviru instrumenta za pozovanje Evrope. Nekaj informacij že imamo na voljo, ampak eh, videli bomo, kaj se bo zgodilo, ko bodo podatki bolj natančni. Zato, da bi lahko videli, koliko bo ostalo v tej rezervi. Bojim se, da bo ta vsota samo potrdila naša pričakovanja, namreč, da če bi potrudili proračun, bi ga lahko porabili. In še nekaj v zvezi z agencijami. Dominik povdarja, da se strinja s tem, da je treba vsako agencijo obravnavati posamezno. To je gospod Pirinski že omenil, pa tudi poročevalec je to omenil. Namreč razmere so specifične. Naprimer, Evropska agencija za letalsko varnost je že nekaj posebnega, pa tudi rezultat četrtega železniškega svežnja je na plano postavil ERA, ta bo sedaj mm, obravnavala homologacije in tako naprej. Upoštevati pa moramo tudi RTMS. V imenu Dominika želim opozoriti, tudi na dve pomembni tehnološki pobudi, ki sta ključnega pomena za konkurenčnost prometne industrije, gre pa za premik na železnico. V okviru pogajanj o EFSI bo 5 milijard porabljenih za te programe. Cezar bo dobil veliko finančnih sredstev, najprej v okviru CEF, potem pa tudi preko obzorja. Enotno nebo še nikoli ni bilo tako potrebno kot sedaj in eh, to je res zaskrbljujoče. Premik na železnico. Obzorje 2020 bo dobilo manj sredstev, zato bo to prizadelo tudi ta projekt. Dominik je zaskrbljen zaradi tega, kaj ti ta skupen podjem sta so zakonodajalca sprejela lani in eh, odobritve za plačila še čakamo. Osnutek poročila jasno kaže, s čim se bomo soočali. Mislim, da je dokument dober, če iščete podporo odbora vam tega ne morem zagotoviti, ampak povem vam lahko, da bo skupina Alde prav gotovo podprla vaš predlog za to, da bi izkoristili prednosti, ki jih imamo in da bi minimizirali težave. Težave povzroča svet, ampak eh, v odboru vemo, da je komisija stkala dobro povezavo s svetom letos, zato bomo še videli, kaj lahko storimo. Hvala, zdaj pa kar ima deli. Merci. Euh... Hvala lepa, gospod predsedojoči, gospod poročevalec. Zelo konkretna bom. Najprej moramo ločiti med predlogi pilotnih projektov in drugimi pripravljalnimi deli. Mi, ki smo se ukvarjamo z ekologijo, smo se sredotočili na oživitev projekta vlakov, ki vozijo po noči. Kje smo danes s tem projektom, me zanima? kaj to stane več tisoč evrov. Po drugi strani imamo tu različne smeritve, ki smo jih videli v mnenju tega odbora, ampak tu imamo prioritete, vendarle. Zanima me predvideni datum te izbere, torej tu ne bi imeli 31. august, kje smo sedaj konkretno. Potem bi rada povedala še nekaj, gospod poročevalec. Nisem dobro razumela, kakšna je časovnica in nisem dobro razumela, kakšen je okvir tega načela, ki ga boste vi izvajali v tem proračunskem postopku, kajti vemo, da imamo danes sistem sopovezav, del je šel v Junkarjev načrt, ampak ali lahko konkretno poveste, kakšne bodo posledice za te projekte? To je prvo vprašanje in drugo. Mislim, da ne govorite dovolj o sektorju, ki ga tu v tem odboru pogosto omenjamo, vedno več, gre za trajnostni turizem. Torej, danes me zanima, kakšno kar boste vi tu oblikovali v tem sektorju, kajti imamo tudi projekt Kozme, ali lahko slišimo konkretne odgovore in rada bi videla točne datume, zato da bi imeli dolgoročno vizijo. Hvala. Danke, jetzt habe ich. Hvala lepa tudi sam sem sedal na seznam govornikov, imam konkretna vprašanja. Pat Cox je dejal, da je železniška mreža v Evropi zelo razdrobljena in da so največje luknje prav na mejah. Veliko smo uložili v železnice, pa se vedno nam ni začel, za, uspelo zagotoviti, da bi se Evropa povezala. Zanima me, ali imate v odboru za proračun možnost, da bi zagotovili neke spodbude za to, da države članice ne bi evropskega denarja imale samo za nacionalne projekte, ampak da bi izvajali tudi evropske projekte, ki zagotovijo dodano vrednost na evropski ravni. Slišal sem, da obstaja samo en čezmejni železniški projekt v okviru celotnega EFSI-ja. In še drugo vprašanje, to zadeva odbor za proračun. Bili smo presenečeni, ko smo slišali, kaj se dogaja v odboru za proračun v zadnjih letih. V tem proračunu smo sklenili, da bomo opustili eh, finančne okvirne pogoje. Ker pa smo aktivni na področju turizma, smo sklenili, da bi nič cela pet odstotka proračuna uložili v te kolesarske poti, odbor za proračun je to preprosto zavrnil. Razumem, da vi gledate, da je okvir zastavljen, ampak okvira nismo spremenili. Tehnično-politično smo dali neke povdarke. Odbor za proračun pa je rekel, da teh povdarkov ne sprejemate ne vem, kaj narečem na to, če bi vi bili v tehničnem odboru in če bi se to zgodilo vam, bi tudi vi morda bili razočarani. Zanima me, kako se je to lahko zgodilo in kako boste v prihodnosti zagotovili, da se bo spoštovalo mnenje tehničnih odborov. Vin van de Kamp je bil zunaj, zdaj je spet tu, ker je zelo pomemben, bom naredil izjemo in mu dal kar besedo, preden bomo slišali odgovore. Izvolite, gospod Vandeka, beseda je vaša. Hvala lepa, gospod eh, predsednik. Na kolenih se vam lahko zahvalim, da ste mi dali besedo. Vredno, najlepša hvala. Izmenjali smo si prijateljske besede, tako da zdaj lahko začnemo govoriti o tehničnih zadevah. Z gospodom Bulmanom sem bil poročevalec za EFSI, gospod Fernandez je poročevalec za proračun za leto 2016. In to je odlična priložnost za to, da preverimo, ali dogovori, ki smo jih sklenili, še držijo. Strinjam se z gospodom Salinjem, pa tudi z poročevalcem v senci iz vrst socialistov. Namreč vedno moramo počakati na prakso. Tam se vse izkaže. Leto 2016 se bliže. Opravili smo pomembno delo, še posebej če bi lahko nekaj dobili iz rezervu za leto 2016, potem bomo gospoda Fernandeza prav gotovo lahko pohvalili. To moram kar jasno povedati. In drugič, tudi v okviru tehničnega dosjeja četrtega železniškega svežnja smo dosegli dogovor. Hvala gospodu Salinju in drugim. Poskrbeti bo treba, da bodo države prav tako upravila svoje naloge, sedaj pa še obzorje 2020. Zadeve morajo iti v smer prometa. Vsi si želijo denar. Zdravje, raziskave, tam je denar prav gotovo zelo pomemben, ampak tudi promet je zelo pomemben. In v sektorju prometa moramo prav tako biti gotovi, da se lahko zanesemo na vas. Hvala. Hvala lepa. Sedaj pa gospod Fernandez. Izvolite, vprašanje je bilo res veliko. Hvala lepa. Hvala za vse komentarje. Hvala za vsa vprašanja. Skušal bom odgovoriti na podobna vprašanja skupaj. Spomnim bi tudi na to, da je evropski proračun majhen proračun. To je približno en odstotek evropskega BDP-ja. To vendarle ni veliko. 145 milijonov evrov je to v plačilih. Če se želimo primerjati z zvezdnim proračunom v ZDA, tam znaša proračun 25 odstotkov BDP-ja, ampak vseeno ima ta proračun pomembno dodano vrednost. In to moramo ponoviti in reči, da gre 98 odstotkov evropskega proračuna za naložbe oziroma 94 eh, odstotkov, 6 odstotkov pa gre za administracijo. Torej, te številke jasno kažejo, kakšno dodano vrednost prinaša ta proračun. V številnih državah to predstavlja več kot 50 odstotkov vseh naložb. In spomniti moramo še na nekaj. Parlament je le en organ, ki odloča o tem, pa mi ne izvršujemo proračuna. Imamo zakonodajna pooblastila, ampak komisija tista, ki poskrbi za izvršbo proračuna. Pa še nekaj, spoštovati moramo pravila in storil, bi vse. No, tu sem se boril zato, da bi bil iz tega odbora. Potrudil sem se po najboljših močeh, sodeloval sem s poročevalcem in tu imamo pomemben precedens, sicer gre za rambo neuporabljenih maš. Na začetku svet spoh ni želel govoriti o tem. In mi smo se o tem pogovarjali, poskrbeli smo, da bomo sedaj v vsakem proračunskem postopku imeli tudi jamstveni sklad. Ampak tu imamo pravila, ki jih moramo spoštovati. Recimo med drugim. In tu odgovarjam predsedojoču. Tu imamo načelo univerzalnosti, to je eno izmed pravil, kar pomeni, da ne moramo določiti odstotkov, ne moramo imeti namenskih sredstev, to ni zakonito. Torej, pet odstotkov za ta projekt. In mogoče imamo tu zato tako pomembne bojazni, mogoče zato to ni moglo biti sprejeto. Odboru za proračun. Glede EFSI-ja pa je nemogoče reči, kakšni so programi, ki bodo sprejeti v EFSI-ju. Kaj ti EFSI? -ju? to jasno določa, to je priložnost, ampak IFSI prinaša tudi izzive, kot da bi rekel, tu sem zato, da bi financiral projekte, ki se jih drugače ne da financirati, ne preko programov, ne preko sklada, ne preko finančnega trga. Tu sem zato, da bi financiral dobre projekte, pri katerih se spoštuje strategija 2020. Ampak ne gre za matematske enačbe ali pa za zemljepisne enačbe, ampak gre za izziv, za raziskave, tudi za promet. To je izziv za turizem. Turizem pa je tudi v odprtem sklenu in tudi pomeni eno izmed teh možnosti financiranja. Zlasti, če govorimo o infrastrukturah in seveda je pomembno še nekaj. Tu imamo merila izbire in seveda so prioritete odbora v poročilu ampak nihče ne more reči, kateri projekti se bodo financirali, kajti to je odvisno od tistih, ki se zanimajo za to, to je odvisno od platform, ki jih lahko imamo, kajti lahko imamo tudi platforme med državami in s tretjimi državami. Tudi tretje države lahko uporabijo ta sredstva iz jamstvenega sklada. To je zelo pomembno. In prav zaradi tega vedno pravim, da ta sklad sicer ni paternalističen, ampak prinaša pomembne izzive za Evropo in za ozemlja. Recimo, to je ta možnost, da bi imeli tudi čezmejne projekte preko tega sklada, recimo preko te platforme, ampak tu moramo videti, za kakšne tematske platforme gre. To je pomembno. Glede plačil, slišal sem, kar ste rekli. Dosegli smo dogovor med tremi institucijami, zato da bi imeli plačelni načrt. Leta 2016, no, da bi imeli največ 2 milijardi evrov neplačenih računov iz predhodnega večletnega finančnega okvira. V koncu tega leta bomo imeli 20 milijard neplačenih računov. 2 milijardi, to je še v redu, In ko pravimo, da tu izhajamo iz tega načela, ki določa, da institucije, zlasti svet, spoštujejo obveznosti, pakta sum servanda, tu potem govorimo tudi o tem dogovoru, ki smo ga imeli glede plačil. Potem vprašanje o CEF-u, o EPSI-ju, proračunski postopki v okviru tega. tako kot pri pogajanjih, se bom potrudil in boj se nadaljuje. To pomeni, da bomo pri vsakem proračunskem postopku skušali prevzeti cilje, ki smo jih imeli prej. Vedno omenjam isti izraz, da bi, kolikor se le da, minimizirali učinek obzorja 2020 in cifra. To vedno ponavljam, to je ta mantra. Ampak potem moramo seveda videti, katere prioritete imamo, kakšne zneske imamo to v vsakem proračunskem postoku in nemogoče je reči, koliko bo marže. Kaj te? Mi smo le eden izmed zakonodajnih proračunskih organov, imamo tudi druge organe, sve, če bi jaz bil sam tu, potem bi lahko menil neko številko in bi se zavezal k temu, ampak seveda moramo tu doseči dogovor s svetom za proračun in leta 2016 bomo imeli približno milijardo evrov marže, mogoče pa še 1100 milijonov evrov. To je ta marža, ki jo imamo v tem globalnem znesku kaj lahko porabimo. Ampak seveda bomo potem nadaljevali z našim delom pri vsakem proračunskem postopku in seveda bom zelo natančno upošteval tudi vaše zahteve, vaše predloge. Pri vsem, zlasti pri teh ciljih, ki sem jih omenil. To so pomembni cilji in sedaj bomo to videli pri vsakem proračunskem postopku. Glede agencij sem to že omenil. Rekl sem, da moramo ponovno preučiti, zakaj gre. Agencije nimajo istih pristojnosti, nimajo istih potreb, tako da moramo preučiti vse agencije posamično. Potem je tu še nekaj, kar bi bilo zanimivo. vemo, koliko lahko privrčujemo. In ko pravijo, da bomo izgubili toliko in toliko delovnih mest, moramo preučiti tudi, koliko bo to stalo. Kaj pravim? Včasih pomeni, da če ukinemo neko delovno mesto, ima to še večje stroške. Torej moramo videti, kakšne so posledice letega, ko ukinemo neko delovno mesto. Tako da imamo lahko tu tudi stranske posledice, negativne posledice. Tako da moramo videti, koliko stanejo tudi te stranske posledice, če ukinemo neko delovno mesto. Kaj to pomeni finančno gledno? Potem turizem, ja, seveda seveda ni nič posebnega za turizem. Vem, da je to lahko sporno, ampak tam proračunu nimamo nobenega razdelka za turizem, to je horizontalno. Glede pilotnih projektov, lahko rečem, da je vse odvisno od marš, ampak vsi, vsi pilotni projekti imajo lahko največ 140 milijonov evrov. To je maksimum. Pri vseh pilotnih projektih je to največji znesek. pri vseh odborih, pri vseh razdelkih. 100 milijonov imamo za pripravo, pri pilotnih projektih imamo 40 milijonov. Torej skupaj priprave in pilotni projekt to znaša 140 milijonov. Pravkar sem rekel, da imamo pri prvem razdelku maržo kajti EFSI bo vplival na to maržo. Potem ne smete pozabiti še nečesa. Na tej stopni imamo osnutek proračuna komisije, o tem govorimo, ampak potem bomo imeli proračunski postopek na svetu in svet bo imel obravnavo in po tej obravnavi na svetu bomo predstavili naše predloge sprememb. In sedaj čakamo na obravnavo na svet in to mora biti res usklejeno, kajti svet je sprejel večletni finančni okvir. Soglasno. In priznam, da sem včasih zelo presenečen, kajti tu imamo države članice, ki so sprejele večletni finančni okvir in sprejele so letne napovedi, države so to soglasno sprejele, potem pa v proračunskem postopku tudi pri najmanjših proračunih te iste države tem proračunom nasprotujem. Veliko je let, ko imamo veliko držav članski, ki so proti proračunu Evropske unije. Veliko krat je tako, ko so države proti, so proti evropskemu proračunu, čeprav so te iste države to sprejele in so sprejele večletni finančni okvir. In rad bi, da svet spoštuje svoje obveznosti in da je svet sleden tudi pri svojih izjavah, ne le pri obveznostih, kajti na svetu je veliko izjav, veliko govorijo o zaposlovanju za mlade, govorijo o povezovanju, o infrastrukturah, potem pa ni dovolj sredstev za to, kar je treba imeti. No, tu imamo že osnutek proračuna komisije. Julija bomo imeli obravnavo na svetu, potem bomo imeli obravnavo tudi mi, potem pa sem prepričan, da bomo šli naprej. Datume pa sem že omenil. Rekel sem, da bomo 3. septembra vložili predloge spremem, takrat bo potekal ta rok. Kajti v Strasboru bo potekalo glasovanje o mandatu za trialog, ampak seveda še ne govorimo o proračunskih predlogih sprememb. 3. september je ta rok, 23. septembra naj bi sprejeli mnenje odboru za proračun, glede resolucije bo to sprejeto oktobra, 18. 19. 30. oktobra bomo glasovali o tem, 12. 13. oktobra bomo glasovali o resoluciji. Potem bomo imeli 28. oktobra glasovanje na plenarnem zasedanju. Od 19. oktobra do 18. novembra imamo tudi spravni postopek, zato da bi dosegli dogovor. Hvala lepa. Nadaljevali bomo tudi z našim delom, ne le glede te časovnice, glede predlogov spremem, glede vaših prioritet, ampak delali bomo tudi na vsem tem v spravnem postopku, da bi skušali videti, o čem so govorili vsi, da bi skušali imeti vrnitev pri vseh zadevnih postavkah, zlasti pri naših prioritetah, kajti tu potrebujemo denar in treba je spoštovati tudi vse obveznosti iz večletnega finančnega okvira, kajti to smo sprejeli. In v tem večletnem finančnem okviru je treba upoštevati tudi druge cilje. Vsi se strinjamo s cili, ki veljajo za CEF, torej instrument za povezovanje Evropa je res prioriteta. Hvala. Ja, vielen Dank. Hvala lepa. Hvala tudi vam in upam, da bomo še naprej dobro sodelovali. Osnutek mnenja bomo obravnavali 13. in 14. julija. V odboru TRAN bomo glasovali 31. augusta.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 Sledi naslednja točka na dnevnem redu, gre za izmenjavo mnen s komisijo o načrtu za rumunski železniški sistem. Pozdravljam predstavnika komisije. Predstavila nam bosta razmere. Povabili smo tudi rumunsko vlado, ampak eh, dobili smo sporočilo, da je odstopil minister za promet, ničega ni uspel nadomestiti, zato je tukaj komisija. Z nama je gospa Vitorija Aliata di Villafranca, ki je direktorica za GD Regio. Chair, honorable members, ladies and gentlemen. Gospod predsednik, poslanke in poslanci, hvala za besedo. Vesela sem, da sem lahko tukaj skupaj s kolegi iz GD Move. Povedati vam želim več o načrtu za romunski železniški sistem. Omenila bom tudi splošni načrt za železniški sistem in eh, nove zave z skladi. Tri točke želim omeniti in tudi morda nekaj elementov, o katerih je treba še razmisliti. Načrt za promet. Kaj je to in kakšna je vloga komisije pri tem? Drugič, kakšna je povezava med načrtom za promet in financiranjem v okviru proračuna EU in v okviru evropskih eh, skladov za strukturne naložbe. In kakšne so povezave med načrtom za promet in romunskim železniškim sistemom. Ali obstajajo posledice za financiranje projektov v Romuniji in širše. Dobro, načrt za promet. Vem, da ne govorite o tem prvič in vem tudi, da nekateri poslanci o tem že govorijo z komisijo in komisarko Korino Krecu. V komisiji smo zelo zadovoljni, da ta razprava teče prav tako nam je všeč, da kažete interes za njo. Kaj ti? Več interesa, kot boste pokazali za ta načrt in za vlogo komisije, bolj boste dodali k legitimnosti naše vloge, da smo partnerji z romunskimi oblastmi in tudi z drugimi oblastmi, ki pri tem sodelujejo. Nekaj temeljih načel. Prav gotovo veste, da smo v programskem obdobju 2014 do 2020. In tukaj imamo zelo pomembno inovacijo. Namreč, preden začnemo sprejemati programe in porabljati finance EU, je treba izpolniti na ravni držav članic določene predpogoje. To je sedaj prvič tako, v preteklosti smo pač sprejeli programe in to je bilo to. Zdaj pa moramo najprej ugotoviti, ali država članica izpolnjuje določene pogoje. V žargonu to imenujemo ex ante pogojevanje. Eden teh pogojev je obstoj prometne strategije, ki ga imenujemo načrt za promet. To vključuje vse možne naložbe do leta 2020 na vseh sektorjih prevoza. To je zelo pomembna novost in 20 držav članic se je odločilo vlagati v promet v okviru strukturnih skladov in samo 18 jih je spoštovalo predpogoje. Ne, se popravljam, samo dve sta spoštovali te predpogoje, 18 pa ne, to sta bila Švedska in Cipr. Osemnajsterici smo morali dopovedati, da ne izpolnjujejo predpogojev, ali niso imeli načrta, ali pa načrt ni, bil izpolj, ni izpolnjeval standardov, ki jih zahtevamo mi. Besedilo v uredbi na področju načrta za promet je mm, bilo zapisano zelo natančno, zato si je zavzemal predvsem svet. Gre za nacionalni strateški dokument držav članic. Vendar come sempre, ja, torej mi in gede move, smo si zagotovili zelo pomembno vlogo. In sicer pripravili smo nekaj smernic, rekli smo, država članica, to bi po našem mnenju morala biti metodologija, to bi morala biti merila za pripravo tega načrta. Določena merila je treba spoštovati, tudi naprimer javna posvetovanja in uh, jasnost meril za to, da se oblikuje prednostni seznam naložb in tako naprej. Če želite, lahko podrobno zadeve predstavim kasneje. Romunija je bila ena od držav, ki so precej zgodaj začeli pripravljati ta načrt, še pred sprejemom uredbe. Tesno sodelujemo z njimi, in skupaj z nekaterimi nacionalnimi finančnimi institucijami, naprimer Svetovna banka EIB, ki je pomembna partnerica tukaj. In po nekaj krogih in nasvetih je situacija takšna, da je Romunija precej daleč pri tem načrtu. Zdaj je načrt v fazi javnih posvetovanj in to bi kmalo moralo dobiti dokončno podobo do konca meseca in naslednji korak bo, da bo to sprejeto na politični ravni strani romunske vlade na tak ali drugačen način. To je nacionalni dokument in v komisiji lahko posredujemo in smo posredovali v smislu nasvetov in metodologije, ki je treba slediti. Ampak načrt za promet vključuje tudi element, kjer imamo mi pomembno ulogo. Gre za določanje seznama pomembnejših projektov, ki jih je treba financirati v okviru programa EU. Mi torej sprememo program za promet, ki vključuje seznam večjih projektov, zato imamo tudi mi besedo pri tem. In ko je šlo za določanje prednostnega seznama za financiranje, smo bili zelo aktivni. Jasno smo povedali, da sta za nas pomembni dve merili, ki sta uh, ključnega pomena pri oblikovanju prednostnega seznama. In sicer prvič, projekt mora spadati v temeljne projekte TNT in tudi gospodarska izvedljivost. To sta tista dva glavna stebra, ki smo jih eh, upoštevali. Romunske vlade nam je uspelo um, prepričati, da so to merila ki bi jih morali spoštovati pri oblikovanju seznama. V odboru ste opozorili na posledice na železniški promet. V načrtu za promet je bila vključena tudi analiza železniškega sektorja v Romuniji. Sklep analize je bil, da je potrebna reforma železniškega sistema v Romuniji, kajti železniški tiri, železniške povezave so vse prisotne v Romuniji. Romunske oblasti menijo, da jih ne bo, ne bo mogoče vzdrževati vseh, zato je treba sprejeti določene strateške odločitve. Tudi v zvezi s tem smo v stiku z romunskimi oblastmi, po našem mnenju, je potrebna nadaljna strateška analiza, da je reformo treba izpeljati in vedno svetujemo, da preden se spremejo odločitve o zapiranju povezav, je treba izvesti temeljito analizo gospodarske izvedljivosti in eh, ocen prometa na teh povezavah. Še nekaj želim povdariti. To nikakor ne vpliva na pomen ali na ponder, ki so ga deležne železnice v okviru evropskega programa. V splošnem in še posebej za Romunijo bomo ohranili enak delež financiranja za železnice, kot smo ga imeli v obdobju 2007 do 2013. 38 odstotkov financ namenjenih prometu je namenjenih železnici. Tako je bilo v obdobju 2007-2013 in enak delež, torej 38 odstotkov, je napovedan za železniške projekte za obdobje 2014-2020. Če si pogledamo kohezijski sklad, in to je eden od dveh skladov, za katere smo odgovorni, potem lahko vidimo, da bo 50 odstotni delež tega sklada namenjen železnici, ostali deleži pa bodo namenjeni ostalim, ostalim modusom prometa, naprimer kopenski prevoz in tako naprej. Pomemben delež kohezijskega sklada je bil namenjen instrumentu za povezovanje Evrope. V Romuniji so, na primer, sprejeli pomembno odločitev, mislim, da celo danes, v zvezi z prednostnimi projekti, no za Romunijo to pomeni približno 800 milijonov evrov za železniške projekte. Zakaj sem vam to povedala? Ponoviti sem želela, našo zavezo v GD Regijo in GD Move za to, da bo ta način prevoza imel dovolj finančnih sredstev na voljo. To je zelo pomemben um, sektor za nas. Ne bomo sprejeli nobenih krčen na področju železniškega prometa, zato bomo še naprej spodbujali dodatne finance za železnice. Naslednji koraki, še posebej za Romunijo sprejeli bomo program za večjo infrastrukturo, ima seveda tudi komponento prometa, smo v fazi pogajanj med službami, pričakujemo, da bomo to sprejeli v prihodnjih dneh. V zvezi z načrtom za promet lahko rečem, da je načrt precej blizu konca in do konca leta 2015 mislim, da bo Romunija naredila vse korake za to, da bodo imeli na voljo tudi končno različico. Načrt za promet ni statični dokument, gre za strategijo, ki temeli tudi na modelih prometa in po definiciji se bo dokument spreminjal z spremembami gospodarskih okoliščin in tudi prometnih ozorcev. Dialog se bo nadaljeval in To ne pomeni, da se zadeve ustavijo, ko je procesa konec. Ne, strategija se razvija naprej in mi bomo pri tem še naprej aktivno sodelovali. Zaenkrat bom tukaj končala, seveda sem na voljo za vsa vprašanja, ki jih lahko imate, tako za Romunijo, kot tudi za splošne načrte za promet v drugih državah. Hvala. In zdaj, Herr Onidi, das Wort. Najlepša hvala. Sedaj pa gospod Onidi Zadigimo. Hvala. Hvala, ker ste omenili to pomembno temo in ker to obravnavamo, kajti to ni le blizu direktoratu za promet, ampak eh, je to pomembno tudi za direktorat za regionalne zadeve, kajti razprava z romunskimi organi se je nadaljevala zato, da bi zaključili ta velik načrt. Kot ste pisali, gre za dobre rezultate na tej stopni. To še ni bilo potrjeno na formalni ravni, ampak že sedaj je bilo to dobro predstavljeno vsem nam in nekaterim pomembnim deležnikom. Potem bi na kratko omenil sporedne točke in odnos z drugimi načrti. Na splošno je Romunija dobra partnerica področju železniške politike. V tem načrtu je Romunija skladna s celotnim TNT kontekstom. Odigrala je vlogo tudi pri oblikovanju delovnih načrtov za dva koridorja preko te države. Potem je tudi jasno razumela vse prioritete in kot smo slišali strani kolegov, S komisarko Bulčevo boste v ponedeljih zvečer ste ozbolj imeli razprava o tem. Rezultati romunskega projekta so zelo pozitivni. Ne samo, da Romunija uporablja 70 odstotkov nacionalne ovojnice, ampak imamo v teh 70 odstotkih večino projektov, ki so železniški projekti in to so zelo pomembni projekti. To so projekti, ki bodo dopolnili manjkajoče vezi. Torej, tu vidimo res zelo dobre projekte. Potem drugi vidik, politični vidik. Romunija je vedno podpirala četrti železniški svežen, ne le tehnični stebr, ampak tudi politični stebr. Celotni dimenziji. Tu gre za dimenzijo upravljanja, gre tudi za obveznosti povezane z javnimi storitvami in na koncu še prenovito prenovitev še ni bila izvedena, le tri države so zaenkrat prenesle celotni akt, ampak vseeno pa tu Romunija uporablja vse, kar ponuja prenovitev, zato da bi izboljšala situacijo državi z večjimi reformami, ki že potekajo. In tu bi se navezal na dva primera. Najprej na to, da moramo tu poštevati to logiko novih pristojnosti, upravljavcev infrastruktur, res je, ne smemo imeti železniških poti le samo, ker ne bi to imeli, ker je premalo sredstva, ampak ne, tu imamo močno obveznost. Če bomo dopolnili proge, potem je tu treba vse zelo temeljito analizirati, treba jo poštevati gospodarsko situacijo, tudi pretok prometa v sektorju in vse drugo. Potem drugi primer v tem glavnem načrtu naj bi Romunija temeljito predelala svoj železniški sektor, oblikovala naj bi tudi specializirano agencijo, ki se bo temu posvečala, delala bo v okviru romunske vlade, imela naj bi tudi močna pooblastila, zato da bi dosegli takšno reformo, ki bo omogočila, da bi te države, ki imajo močno železniško tradicijo, to izvedle, kajti Romunija ima zelo veliko železniških podjetij, je tudi velika proizvajalka na področju železniških dejavnosti in tu bo torej spremenila svoje omrežje in prilagodila omrežje potrebam ljudi. Hvala. Ja, ein... Najlepša hvala. Imamo nekaj kolegov, ki želijo podati komentarje. Rad bi povedal, da smo skupaj povedali, da želimo pripraviti takšen sestanek. Potem pa smo poslali dopis komisarki in pred kratki smo dobili tudi odgovor, ki smo ga želeli v bistvu en, odgovor, en teden prej. Odgovor ni zadovoljiv, namreč komisarka je gotovila, da nam ti dokumenti ne pripadajo, ampak kot odbor parlamenta imamo dovoljenje, da prejmemo vso to dokumentacijo v odgovoru, ki smo ga prejeli, piše, da lahko te dokumente morda, morda vidimo na upogled, ampak kot že rečeno, imamo mi kot eh, odbor parlamenta pravico po pogodbah, da si ogledamo to dokumentacijo. Prosim torej, da ustrajate pri na tem, namreč to je naša pravica in na tem bomo tudi ustrajali. Dopis smo razdelili, verjetno ga vsi imate, tako da si lahko to ogledate. Gospa Marinesko, izvolite. Um, Hvala, predsedojoči. Vem, da se glavna tema v tej razpravi sretoča na železnice, ta načrt, ampak če mi dovolite, bi poprašal tudi o cisnem prometu, tudi o tem vidiku tega načrta. Mislim, da je to povezano tudi s tem, kar je komisija pravkar povedala. Torej, omenjajo dve merili. Rekli so, da so upoštevali osrednje omrežje, imeli naj bi ta projekt in drugi projekt o gospodarske izvedljivosti. Komisijo bi rad spomnil na seznam, ki bo sprejet v okviru programov velikih infrastruktur. To so operativni programi Romunije. To bo sprejeto za ceste in tu gre za 12 projektov in izmed teh imamo le pet projektov, ki se nanašajo na osrednja omrežja. Potem imamo drugih sedem projektov, ki se nanašajo na celovito omrežja. In to ni skladno z merili, ki so jih omenjali tu. Potem še nekaj. Rad bi jih povprašal o tem, da bi ta glavni načrt Romunije poenotili in to združili z načrti sosed, da ne bi po eni strani, na eni strani meje imeli neko vrsto avtoceste, na drugi strani meje pa recimo nič. Torej, da do leta 2030 nič ne bi imeli tam ob romunski regiji. Komisija vedno pravi, da je ta glavni načrt domeni držav članic istočasno, pa komisija sprejme seznam prioritetnih projektov. pri operativnih programih večjih infrastruktur. Torej, tu vidim tudi odgovornost komisije za to, da se lahko izpolnijo vse zahteve, ki so bile sprejete v okviru uredbe o TNT, parlamentu in na svetu. Zanima me, kakšno odločitev boste sprejeli glede cestno-prometnega načrta v Romuniji in kako bo z izpolnjevanjem meril, ki ste jih tu že napovedali. Še enkrat vas moram opozoriti o tem, da danes ne razpravljamo o osrednjem načrtu za cestni promet, ampak da govorimo specifično o železniškem načrtu. To je namen današnjega srečanja. Namreč eh, slišali smo, da bi naj kar 60 odstotkov omrežja ustavili in prekinili promet po njem. Prav na to smo se osredotočili in žel, na tem želim ustrajati. Sedaj pa Klaudija Tapadeli, izvolite. Um, Hvala lepa, predsedujoči. Na začetku bi se rada zahvalila kolegom iz komisije za vse, kar so storili pri splošnem prometnem glavnem načrtu za Romunijo. Hvala tudi za sodelovanje z romunskimi organi, zato da bi bolje obrazložili celotno situacijo. Tu vidimo tudi študijo, tu omenjate različne sklade, ki so povezani s tem značilnostmi železniškega omrežja v Romuniji. 20 odstotkov naših prog bomo vključili v TNT. Od 90. let do danes smo videli tudi veliko zmanjšan na sedmi strani študij, ima to se te številke, ki so pomembne ampak pomembno je, da si pogledamo bolj splošno sliko in tu moramo preučiti vse reze v infrastrukturi in treba omeniti celotno regijo EU, kajti želimo bolj vzdržen, bolj kakovosten promet. Želimo zmanjšati oglični odtis, ampak mislim, da se ne smemo osredotočiti le na Romunijo, ampak bi se morali osredotočiti na celotno Evropsko regijo. Glavni načrt za Romunijo je strateški dokument. Pomemben je za omrežje v Romuniji. Dolgoročni razvoj sistema je tu najpomembnejši. Treba je se digniti na raven evropskih standardov, zato imamo ta mehanizem. Imeli naj bi večjo vzdržnost železniškega omrežja in tudi boljše storitve za potnike. In na koncu je pomembno tudi to, da izboljšamo delovanje podjetij, ki delajo v tem sistemu. Glavni načrt za promet v Romuniji ni mišljen le zato, da nam bi spodkopali stare sisteme, gre za to, da bi reformirali vse sisteme. Potrebujemo to reformo in z tega, kar ste rekli, kar je povedal predstavnik komisije, sem razbrala, da gre pravzaprav za to, da poskrbimo za to, da da naj bi sredstva v železniškem sektorju služila izboljšanju konkurenčnosti in storitev v tem sektorju. Zato bi radi, da bi bil ta glavni načrt sprejet pogajanjih. Tu gre za ex ante pogojevanje za financiranje romunskega prometnega sistema. In prometni sistem ne bo mogel biti boljši za potnike in za prava stavra brez tega financiranja romunski železniški sektor ne more doseči ciljev dekarbonizacije in ciljev vzdržnega razvoja v prometnem sistemu brez tega financiranja. Torej, ta glavni načrt je ključnega pomena za to financiranje in to velja tudi za železniško mrežje, kajti 20 odstotkov leteh je vključenih v TNT, tako da se moramo sredotočiti na te vidike razmisliti moramo o tem, da bi se bolj potrudili, tako Romuniji kot druge kohezijske države, da bi povečali učinkovitost in da bi imeli varen in zdržen prometni sistem. No, želimo imeti bolj poglobljeno razpravo v Evropi, kajti številke so sicer spodbudne tudi v drugih državah, članicah in naša dožnost je prispevati k razvoju celotnega železniškega omrežja na vzdržen način. Naj ponovim to sporočilo, ki ga omenjam na njih na tem odboru. To je sporočilo za komisijo. Zaenkrat potrebujemo načrt za razvoj infrastrukture za vsa prometna sredstva, zlasti v kohezijskih državah, ker imamo evropske zunanje meje tam potrebujejo več financiranja, zato da bi razvili prometno infrastrukturo. Hvala. Ja, Najlepša hvala. Izvolite, kolega. Dank, Najlepša hvala, kolegice in kolegi. Zahvaljujem se za pojasnila Evropske komisije. Hvala obima predstavnikoma DG Regio in DG Move. sem eden izmed tistih koordinatorjev, ki že vse čas sledijo tej razpravi. In prav zato moram povedati, da če bi bil novinar, bi povedal, da je to zelo velika napaka ene izmed eh, političnih skupin v tem parlamentu, ki si je izbrala specifično državo ter jo poskusila osramotiti na ta način. In uh, videli smo, da je šlo za lažni alarm, uh, kolegica je podala številke in iz tega jasno vidimo, da dejansko situacija ni takšna, kot so jo predstavljali. Kljub temu, da bi si kot evropski politik včasih rad želel, da bi, bila, da bi bilo načrtovanje prometa v pristojnosti držav članic, se mi zdi, da se kot parlament vseeno ne bi umešali v načrtovanje prometa Ministrstva za promet v Nemčiji. Tega si ne bi upali. Za druge države pa si to kar upamo in mislim, da bi morala enaka pravila veljati tudi za Romunijo. Sprašujem se, zakaj nismo ukrepali takrat, ko, smo, ko so v leti, letu 1994 v Nemčiji uničevali dele nemških železniških prog. Takrat nismo rekli nič. Prav zato mislim, da smo bili danes eh, priča temu, da so bile te obtožbe za Romunijo lažne in da ne smemo nadaljevati za to populistično mislijo. Hvala, tukaj bi rad nekaj povedal. Politična skupina zelenih je prosila, da razpravljamo o tem vprašanju. Poslali smo dopis komisiji in prosili za dodatne informacije. Teh informacij nismo prejeli, kljub temu, da nam to pripada, da imamo to pravico slišali smo informacijo, da se bo velik odstotek železniškega omrežja um, opustil in uh, za pojasnilo smo prosili komisijo. Po eni strani smo slišali informacije o tem, da je to v pristojnosti Romunije, po drugi strani pa smo slišali, da se Evropska unija s tem strinja. Želeli smo pojasnilo in prav zato smo tudi zahtevali dokumente strani um, komisije. V skupini koordinatorjev smo se skupaj strinjali, da bomo poslali dopis komisiji. Želeli smo si seveda, da bi prejeli dopis prej in pa da bi prejeli dokumente. Če je iz teh dokumentov eh, razvidno, kakšna je situacija. Namreč po eni strani nekdo trdi, da je to v pristojnosti Romunije, po drugi strani pa pravijo, da je to usklajeno z politiko komisije. In mi kot evropski poslanci moramo ugotoviti, kaj je tukaj res. Prav zato imamo danes eh, to razpravo. Nekateri lahko mislijo, da gre za populistično razpravo, to je vaša pravica, ampak po mojem mnenju potrebujemo dejanske točne podatke glede tega, kaj se dogaja. Ali pri teh železniških mrežah, ki jih želijo um, onesposobiti, obstajajo tudi takšne, za katere so prejemali evropska sredstva. To je vprašanje. Namreč v tem primeru ne gre za nacionalne projekte, ampak evropske projekte, gospod Ertug. Če gre za železniško progo, ki so jo vzpostavili z pomočjo evropskih sredstev, potem te ne smejo sedaj kar tako preprečiti, potem jo morajo še naprej vzdrževati. Torej, moje vprašanje za komisijo je, katere železniške proge želito, želijo ustaviti in ali nam lahko zagotovite, da nobena izmed železniških prog, ki so bile financirane z evropskimi sredstvi, ne bodo ustavljene. Mi namreč projektov ne financiramo zato, da bi jih potem čez nekaj let ustavili, ampak zato, da bi se ti nadaljevali. Mislim, da se glede tega vsi strinjamo. V brošuri imamo železniški načrt Romunije ampak eh, tukaj obstaja tudi vprašanje mostu, pomembnega mostu. Namreč eh, včasih je obstajala, je obstajal most nad Donavo med Bolgarijo in Romunijo. Potem tega mostu ni bilo več in s pomočjo Evropske komisije smo ta most potem ponovno izgradili. Vseeno pa na tem zemljevidu ne vidim železniške proge preko tega mostu. In zanima me, kaj se je tukaj zgodilo. Morda lahko poveste kaj več. To je pomembna tema, zato še enkrat prosim, da nam podate dejanske dokumente in dokaze. Kot parlament si ne bomo pustili prepovedati, da dobimo dokumente. Do tega imamo namreč pravico. Ne morete kar tako reči, da gre za izmenjavo pisem, ki nas, se nas ne tiče. To ni res. Namreč tudi naši državljani imajo pravico do upogleda v določene dokumente, to je res, ampak mi kot parlament imamo še višjo pravico dostopa do vseh dokumentov in prav mi smo vas prosili za pojasnila. Hvala. Najlepša hvala, ja, ker ste me poimensko omenili, bi se še enkrat javil. Vsekakor lahko še enkrat ponovim, da je bil ta predlog zelenih populističen. Zakaj? Vprašanja, ki ste jih pravkar navedli, so pomembna, ampak o teh vprašanjih bi se morali pogovoriti vnaprej. Potem bi bilo jasno, kaj nas zanima. Od, že, od začetka pa je bilo jasno, da gre pri tej razpravi samo za populistično vprašanje, s katerim so želeli osramotiti eno državo. Že od začetka pa sem zagovarjal to, da moramo pridobiti dokumente in ugotoviti, kaj se dogaja. Po mojem mnenju pa sem takrat rekel, da ne želim postopati na ta način, ker to ni pravilen način. In takrat ste me preglasili v sestanku koordinatorjev. Torej, še enkrat mislim, da smo izbrali napačen pristop. Hvala. Ja, še enkrat bi pokomentiral. Torej, vsebinsko gledano ta razprava drži in pomembna je. Zakaj? Prosili smo dokumente, pa jih nismo prejeli in prav to je bil razlog, zakaj smo se odločili za to razpravo na sestanku koordinatorjev šlo je za soglasno odločitev. Nasprotovali ste šele kasneje, ampak eh, ko smo se odločali o tem, da bomo imeli razpravo o tem, zakaj nismo prejeli dokumentov, ki smo jih zatevali. Kar se tiče populizma, o tem lahko vsak misli svoje, ampak za me je jasno, da moramo tukaj priti zadevi do dna. Namreč eh, vprašanje je, ali gre za evropske projekte, ki jih ste jih ustavili v uh, Romuniji. Claudia, ta pa del izvolite, potem pa komisija. Prav se končuje diskusija, pa druga šam. Ja, nočem nadaljevati te razprave. Mislila sem, da je seveda dobro, da se pogovarjamo, pa ne le pri eni državi. Železniški sektor se financira iz evropskih sredstev, žal potrebujemo evropska sredstva, da bi še naprej razvijali železniško infrastrukturo in da bi to tudi ohranjali. Torej, to je samo umevno, to drži. Seveda moramo delati v poznavanju vseh dejstev in tu obstajajo velike razlike in tudi velike napake. Potrebujemo sredstva, da bi razvili infrastrukturo v celoti pri železnicah in tudi pri drugih vrstah prometa. In seveda ne želimo prekiniti financiranja iz Evropske unije. Ja, jetzt hat die Kommission die Möglichkeit. Komisija, izvolite se, da lahko vse pojasnite in odgovorite na vprašanja. Izvolite. <clears throat> Hvala, predsedojoči. Naj najprej nekaj pojasnim. Najprej glede tistih železnic, ki so se financirale iz evropskih sredstev. Ne, ne gre za to, da bi prenehali starimi naložbami. Torej, tu lahko še enkrat rečem. Tisti železniški projekti, ki so se financirali z EU, bodo ostali. Imamo tudi zavezo romunske vlade, tu gre za določen odstotek BDP-ja, ki ga bodo letno posvetili ohranjanju teh infrastruktur, ki so jih zgradili z evropskimi sredstvi. Tako da vam lahko rečem, da to res drži in tako bo. Potem ste omenjali tudi to vprašanje, kakšna je vloga komisije, ali ste vključeni v ta glavni načrt na področju prometa ali ne. No, skušala bom pojasniti, zakaj gre. Torej, prometni glavni načrt je strateški nacionalni dokument komisije moramo določiti, če imamo to skladnost ali pa ne skladje s predpogoji. Torej, tu imamo cel niz meril, imamo tudi določno metodologijo in prometni glavni načrt bi moral to upoštevati. Tako da ne moramo posegati v nacionalne izbire, ampak odločamo pa o metodologiji in o merilih, ki se izvaja. Recimo enostaven primer lahko pomenim, če država predstavi prometni glavni načrt, ki ni bil predmet nobene razprave doma, bi temu ogovarjali. Kaj ti? To ne mora biti strategija enega ministra, ampak mora biti to strategija celotne vlade v neki državi. Recimo, tu imamo to merilo javne razprave, da poštevamo izsledke javne razprave. Recimo, med drugim je to eno izmed teh meril. Potem imamo tudi druge vidike in dobra strategija mora temeljiti tudi na prometnem modelu. Če prometni glavni načrt temelji na številkah in nima pravega modela, potem bi tem ogovarjali. Torej, tem je razlika. Gre za nacionalni strateški dokument, ampak ko se ta dokument pripravi, je tu treba izpolniti določene standarde. Omenila bi še nekaj kar vas predvsej skrbi. Gre za vašo zahtevo komisarki Kreču in komisarki Bulčevi glede dostopa do nekaterih dokumentov. Ja, glede samih načrtov lahko rečem, da so ti dokumenti na voljo javno na spletu, v Romuniji pa tudi na splošno. So na voljo, ampak vas zanima še več. Vas zanimajo kontakti. Na kaj so se komisarije odločili? Odločili so se, da bodo v pismu povzeli bistvo teh izmenjav mnen, ampak glede na to, da na notranji ravni še vedno analiziramo vse, kar se dogaja, analiziramo program, torej tu govorimo o odločitvi komisije o programu, kjer naj bi sprejeli seznam projektov, EU programov, ne gre za prometni glavni načrt. Odločili smo se, da ne moramo omogočiti dostopa do teh dokumentov, ker vidimo, kakšna je bila izmenjava mnen, ker bi to poseglo v proces. Ko pa bo vse sprejeto, se bo analiza spremenila in potem bom poročala komisarki Kreču, tu kolega bo poročal komisarki Bulčevi in potem bomo videli čez nekaj dni, kaj se lahko zgodi. Potem bomo dali dostop do dokumenta in seveda moramo poštevati popolno preglednost, zlasti, ko gre za poslance, kot ste rekli. Tako da bomo preučili situacijo, ko bo program sprejet. No, glede preostalega, glede tega, kar smo slišali, slišali smo le nekaj komentarjev in ne bom zauzemala stališča o tem. Mislim, da je to pomembno, to smo rekli. Ne gledamo le romunskega glavnega načrta in železniškega sektorja v Romuniji, ampak se tu osredotočamo na celotno regijo in to je nekaj zelo pomembno. Spodbujamo tudi mejne države, sosede, da so v dialogu z glavno državo. Seveda, če želimo imeti koridorje v sosednjih državah, se morajo sosede pogovarjati, ampak zato je pomembno, da imamo te prometne glavne načrte, da se pogovarjamo o teh načrtih, zato da tu upoštevamo tudi zaključitev vseh koridorjev in seveda so tudi koridorji v srčju instrumenta za povezovanje Evrope. In to je recimo eden izmed glavnih meril. Hvala. Onili. Najlepša hvala, gospod Onili, izvolite. Hvala, predsedojoči, še nekaj pripomb. Najprej, kot sem povdaril vodoma, Seveda je bilo korisno imeti obravnavo, nimamo pooblastil, da bi sprejeli glavni načrt za državo članico, prav gotovo pa imamo dovolj pooblastil in pristojnosti, da lahko na to vplivamo. In prav zaradi tega, ker ste se dodatno sredozočili na to temo, nam je uspelo povečati kakovost tega glavnega načrta. Zelo smo hvaležni romunskim organom, ker so delali tako resno, cel čas in tudi za vse rezultate. Kot sem rekel, glavni načrt je popolnoma skladen s programom TNT in tu imamo tu tudi primere na prvem seznamu projektov. Seznam projektov je sedaj na voljo za vas od danes zjutraj. To smo tudi uradno poslali Evropskemu parlamentu poslali smo osnutek projektov, ki naj bi jih finančno podpirali. Glede na to, da boste v ponedeljek imeli razpravo s komisarko. Ta del informacije je že na voljo za vas. Potem smo slišali, da obstaja grožnja, da bi zaprli do 40 odstotkov železniških omrežij v tej tako pomembni železniški državi. Glavni načrt kaže, da obstaja ta možnost, da bi zaprli določene proge, ampak zaenkrat ni bilo še nobene dokončne odločitve o tem, saj ne na tej stopni. Če bi res zaprli določene proge, bi bilo to skladno z zakonodajo in tudi s vsemi obveznostmi, ki veljajo za upravljavca infrastrukture, tako da nima od tega nobenih gospodarskih dobičkov od teh različnih poti. Seveda je zaprtje tudi neposredno povezano s finančnimi težavami pri vzdrževanju in kot verjetno dobro veste, nimamo toliko instrumentov, da bi pomagali nobeni državi članici pri vzdrževanju omrežji infrastruktur, ampak tu je kar nekaj orodij, skupaj z direktoratom za regionalne zadeve bomo to izvajali, zato da bi država lahko na najboljši mož način uporabila svoja mrežja. Poskrbeli pa bomo tudi za to, da se bo to razvijalo sveda interesu vseh uporabnikov prometu, tako ko gre za prevoz potnikov, kot tudi ko gre za prevoz blaga. No. Najlepša hvala. Ja, eno vprašanje še vseeno imam. Dokument, ki bi ga naj danes zjutraj dobili, za kateri dokument gre? mi smo dobili samo pismo, v katerem so navedeni glavni projekti. Ampak točnega seznama še vedno nimamo, kdaj naj bi prejeli to. Uh, to smo poslali danes do povdne, ker imate tudi pravico pregleda vseh odločitev okviru CEFA in imeli boste tudi razpravo s komisarko ponedeljek. Odbor za CEF pa se bo srečal petek. In zato, da bi vam dali dovolj časa, da pregledate seznam projektov, ki bomo financirali, smo to posredovali, verjetno pa boste imeli tudi možnost odgovoriti na to, kar smo poslali, da bi tudi mi odgovorili na vprašanje. Eh, debate. Prav, potem smo s tem zaključili ta del razprave in lahko tudi nadaljujemo z naslednjo točko na dnevnem redu, gre za točko 6, spremljanje. Uh, preiskave glede letalske nesreče German Wings, izmenjava mnen z predstavnikom komisije in eh, direktorjem EAZE. Prosim, da se nam pridružite. Hvala.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 izvršni direktor pri EAZI. Kdo bo začel? Izvolite, gospod. Eh, gospod Kornelius, izvolite. Hvala, predsedujoči, poslanci. Po letalski nesreči Džrmavisa 14. marca, ko je umrlo 150 ljudi, lahko rečem, da preučujemo, kaj se je zgodilo in še, vida, še vedno sočustvujemo za družinskimi člani so žrtve. To je bil zelo redek dogodek v evropskem letalskem prometu in tudi zelo tragičen. Tri mesece pozneje lahko pročimo, kje smo. Prvo poročilo o preiskavi francoskega organa za civilno letalstvo in za pročitev varnosti je ugotovilo, da je do letalske nesreče 24. marca prišlo zaradi na mirnega, mirne odločitve kot pilota. Seveda je pomembno, da tu pri izmenjavi mnen upoštevamo še nekaj. Ta preiskava mora teči in tu moramo poštevati tudi sam priporočila francoskih organov, ki jih bodo organi objavili v končnem poročilu. Verjetno veste tudi, da je francosko pravosodje napovedalo, da po francoski zakonodaji mora steči še ena preiskava in sicer sporedno s to varnostno preiskavo, zato da bi preučili, če imamo kakršnokoli agencijo ali osebo v Franciji in Nemčiji, ki bi za to bila odgovorna. Komisija seveda ni povezana s to pravosodno preiskavo, ampak seveda natančno spremljamo to varnostno preiskavo kajti varnostne preiskave so pomembne, so da bi razumeli razloge in so druge dejavnike, ki so prispevali k nesrečam, tako da bi se tega lahko kaj tudi naučili. Namirna dejanja kopilota so bila povezana seveda z dvimi razlogi. Najprej šlo za zdravstveno stanje te osebe in za dostop do pilotske kabine. Po poročilu francoskega varnostnega organa iz 6. maja je komisarka Bulčeva prosila ESO naj oblikuje namensko skupino, ki naj bi preučila dvide vprašanji. Torej, zaprtje vrat v pilotni kabini, torej dostop in izstop iz te kabine in tudi druga merila, ki veljajo za zdravstveno nadzorovanje vsega osebe in pilotov v kabini. Seveda namenska skupina še vedno deluje, sodeluje z drugimi iz drugih sektorov in Patrick Hee ki je vodja agencije, bo čez nekaj trenutkov spregovoril o tem podrobneje. Delo namenske skupine poteka neodvisno in sporedno za francosko agencijo za civilno letalstvo. Glede že sprejetih ukrepov bi omenil, da je EASA 27. marca objavila tudi varnostne smernice, zato da bi lahko tu upoštevali vse postopke. Recimo v primeru, če en pilot zapusti pilotsko kabino, mora biti nekdo iz osebja z drugim pilotom v kabini. In s tem so rešili takojšne varnostne bojazni po tej nesreči. To se je začelo izvajati in menimo, da je bilo to v javnosti tudi podprto. Naminska skupina bo sedaj preučila ta priporočila, prav tako priporočila o zdravstveni usposobljenosti osebja, na začetku karijere naj bi se upravil določen preizkus in treba zagotoviti tudi boljši nadzor obnašanja pilotov pozneje v karijeri. Tu gre tudi za izboljšanje izmenjave informacij glede zdravstvene kartoteke, zdravstvenega stanja tekom karijere pilotov. Potem je pomenilo tudi preučiti vse te teme. Prav tako naj bi preučili tudi alkohol in vse drugo, kar je povezano z delom pilotov. Namensko skupina naj bi opravila svoje delo julija in objavila priporočila komisarki Bulčevi. Seveda pilotom zaupamo, ampak zato potrebujemo pravi sistem nadzora, zato da bi lahko imeli to zaupanje. Ta sistem mora pomagazati organom in prevoznikom, zato da bi gotovili, če kateri osebe predstavljajo grožnje. Treba je pomagati pilotom, če imajo duševne težave, zlasti tem okolju, kjer naj bi odprto govorili o težavah, tako da bi pomagali tem osebam, zato da bi bilo to v najboljšem interesu potnikov. Tu imamo ta tako imenovani človeški dejavnik, ki je danes vedno bolj pomemben za izboljšanje varnosti v civilnem letalstvu, kajti če se med letom kaj zgodi, so piloti običajno edini, ki lahko kaj storijo. Poskrbeti moramo torej, da lahko piloti vedno to izpolnijo, da so dobro usposobljeni in da so v dobrem stanju, da se lahko soočijo s situacijo. Varnostna preiskava teče, objavljena bodo priporočila, znamenske skupine naj bi jih prijeli. EASA vodi to namensko skupino in seveda bo komisija pripravljena sprejeti ukrepe na evropski ravni, da bi še naprej zagotavljali varnost evropskih državljanov, ko potujejo z evropskimi letalskimi prevozniki. Hvala. Najlepša hvala, gospod Patrik, izvolite. Mr. Chairman. Spoštovani gospod predsedujoči, spoštovani poslanci. Dodal bi še nekaj informacij k temu, kar je že povedal kolega Kornilis. Morda lahko navedem še nekaj informacij o tem, kaj smo že storili pri preiskavi te tragične nesreče. Torej, podal bom nekaj tehničnih podrobnosti o naših ukrepih. Torej, nekaj podatkov, ki jih verjetno že vsi poznate. Gre za letalsko nesrečo podjetja German Wings, let iz Barcelone v Düsseldorf, na katerem je bilo 144 potnikov in 6 članov posadke. Registracija tega letala je bila DAIPX, šlo je za Airbus A320-200. Letalska nesreča pa se je dogodila v francoskih Alpah, približno 100 km severozahodno od Nice. Francoski preiskovalni organ za civilno letalstvo BA preiskuje to nesrečo, kot že povedano. To so javni podatki in rad bi vam podal še enkrat potek nesreče na podlagi analize različnih eh, snemalnikov, ki so bili na voljo na letalu. Vse skupaj se je dogodilo v zelo kratkem času, manj kot v devetih minutah. Na tej prosojnici vidite, da je tik pred 39 minut letalo doseglo visok, višino letenja tik pod 40 tisoč čevljev. Potem pa imate na prosojnici prikazano rdečo linijo, to je dejanska pot letala pri spustu. Točka 3 prikazuje točko, ko je, ko je pilot zapustil pilotsko kabino. Takoj zatem je kopilot eh, spremenil višino letenja na minimalno možno višino torej. Kot vidite, imamo tukaj tudi modro črto, ta prikazuje izbrano višino letenja. Ko je eh, pilot zapustil pilotsko kabino, se je ta znižala na nič, torej izbrana višina. Potem imamo tukaj tudi točko 5. Takrat se je povišala hitrost letenja iz 273 vozljev na 308. Potem pa vidimo še zaporedje dogodkov, ko so uradniki za nadzor letenja, torej kontrolori, prosili pilotsko kabino, da pojasni svoja dejanja. Odgovora niso prejeli. V točki 7 je prišlo do eh, nekakšnega zvonjenja v pilotski kabini. Nekaj sekund zatem pa se je hitrost letenja še povečala iz 308 vozlov na 350 vozlov. Potem je slišati trkanje na vrata pilotske kabine in eh, močne udarce ob vrata. Tik zatem pa je letalo strmoglavilo. Torej, op, razna opozorila so tudi opozorila pilota, da naj bi dvignil letalo, zato da ne bo prišlo do nesreče. To je še zadnja točka. Gre torej za serijo tragičnih dogodkov, ki so vodili v to nesrečo. 24. marca smo potrdili, da je šlo za nesrečo in eh, začeli smo z preiskavo francoske agencije BEA. V evropski zakonodaji piše, da je lahko EASA tehnični svetovalec pri tej preiskavi in tako se je tudi zgodilo. Še istega dne smo popovdne našli tudi zapisovalnik zvoka v pilotski kabini. 25. marca so se naši strokovnjaki pridružili ekipi na terenu in pomagali pri preiskavi. Preiskovalcem so poskušali pomagati z dodatnimi informacijami in tehničnimi znanji. 26. marca je javni tožilec v Marseju oznanil, da je bila ta nesreča storjena namenoma. Oznanili so, da je kopilot namerno strmoglavil letalo. Po obširnem posvetovanju z nacionalnimi organi in letalskimi društvi je naslednji dan EASA objavila priporočila za letalska podjetja, da morata biti vedno vsaj dve osebi v pilotski kabini na tak način eh, smo vzpostavili to načelo štirih oči. Torej, to priporočilo smo objavili 27. marca. Kako smo vključeni v preiskavo? Evropska zakonodaja predvideva takšno sodelovanje. Torej, svetujemo francoskemu preiskovalnemu organu, Predvsem smo poskušali BA ponuditi različne informacije glede ocen tveganja, glede okrepljenih vrat v pilotski kabini in tako naprej. Poleg tega smo jih svetovali tudi glede obstoječih eh, pravil, glede zdravstvenih preverjanj. Na njihovo zahtevo smo jim posredovali tudi standardizirano poročilo, nemške, nemških organov. Gre za standardni postopek strani preiskovalnih organov. Poleg tega smo jim podali tudi eh, mnenje glede osnutka predhodnega poročila o preiskavi. To poročilo je bilo na to objavljeno 6. maja. Še naprej pa sodelujemo z francoskim organom BEA pri analizi evropske zakonodaje, še posebej kar zadeva zdravstvene aspekte. Kot je kolega Kornelis že povedal, smo ustanovili namensko skupino na pobudo komisarke za promet gospe Bulc. Ta namenska skupina je pregledala, kakšni so bile ugotovitve organa BA v njihovem poročilu po preiskavi. V namenski skupini je majhno število strokovnjakov, poleg tega pa smo povabili dodatne strokovnjake, da so nam pomagali in nam predstavili njihova mnenja glede zadevnih tem. To je potekalo usporedno z neodvisno preiskavo o varnosti francoskega organa BEA. Seveda je časovnica tukaj drugačna. Pri preiskavi BA bo verjetno trajalo leto ali dve, da bodo pripravili vse podrobne zaključke in priporočila, ki jih lahko predvidijo, kar se tiče pre sprememb v letalu ali pa sprememb v zakonodaji naš časovni okvir v namenski skupini pa je bil drugačen, kot je povedal že Filip. Tudi naši cili so bili drugačni, namreč eh, komisarki in komisiji nasplošno smo do poletja želeli zagotoviti poročila za izboljšanje delovanja in julija bomo verjetno tudi dokončali naše poročilo. Tukaj je prikazano, kdo so bili člani naše namenske skupine. Gre za mešanico eh, različnih strokovnjakov, ki prihajajo iz nacionalnih organov, pa tudi iz letalskih prevoznikov in tako naprej. Med nami je bil tudi predstavnik Združenja pilotov in drugi člani, ki predstavljajo zdravnike, ki delujejo na področju letalstva, pa tudi predstavnika zdravstvenih eh, storitev, ki jih zagotavljajo letalski prevozniki. Tudi njih smo namreč želeli povabiti v namensko skupino. Med nami je bil tudi član, ki je zastopal organizacije, ki usposabljajo pilote. Namreč eh, dobro je bilo videti, kakšni so začetni koraki v karieri vsakega pilota. V našo namensko skupino smo torej povabili različne strokovnjake, ki so sodelovali v razpravah na teme, ki smo jih obravnavali. Z nami so bili seveda tudi člani EASE, e, strokovnjaki, ki delajo pri nas, pa tudi strokovnjaki eh, civilne, civilne letalske zveze ZDA. Dobro smo sodelovali tudi z. Nemško agencijo za civilno letalstvo, namreč kot veste, je tudi Nemška agencija ustanovila lastno namensko skupino, da bo preučila ta vprašanja. Prav zato se je tudi nam zdelo dobro, da spostavimo poglobljeno sodelovanje med tema dvema delovnima skupinama. Kaj smo torej preučevali? Kot je že omenil Filip, smo si najprej ogledali vrata v pilotske kabini. Kot veste, so vrata pilotske kabine ojačana po dogodkih 11. septembra. Ogledali smo si, kakšne so, var, kakšne so varnostne zahteve za, te ojačana, za ta ojačana vrata. Poleg tega pa smo si ogledali tudi, kakšne so možnosti za zaklepanje teh vrat od znotraj in še posebej, kakšne so možnosti za ročni zaklep seveda želimo poglobljeno preučiti tudi zdravstvene preverjanja pilotov, kakšno je začetno in nadaljno preiskovanje pilotov, kakšne psihološke teste imajo, kakšne teste za droge in alkohol in tako naprej. Zanima nas, v kakšnem okvirju potekajo te preiskave. Poleg tega želimo v Evropi ustvariti sistem, ki omogoča boljšo izmenjavo aeromedicinskih podatkov. Eden izmed najtežjih, ampak najpomembnejših delov našega projekta pa je bil to, da si ogledamo delovno okolje piloto in eh, družbeno odgovornost, ki jo vsi imamo pri tem. Namreč razmisliti moramo o tem, kako pilot dojema samega sebe v svojem delovnem okolju. Še posebej v trenutkih, ko pride do težav z, na, podjo, na področju zdravstva, do depresije in podobnih eh, zdravstvenih težav. Želeli smo vzpostaviti sistem, kjer bi lahko obravnavali tudi te probleme. In kje se nahajamo danes? Prejeli smo veliko informacij strani FAA, kar se tiče testov, ki jih izvajajo v ZDA pri pilotih in pri zmožnosti za letenje pilotov. Poleg tega smo izmenjali tudi informacije z Nemškim združenjem za letalstvo. To je bilo zelo zanimivo. Ta izmenjava informacij je bila res pomembna. Namreč ugotovili smo, da v bistvu preiskujemo podobne stvari in da bodo tudi naši zaključki po vsej vrednosti zelo podobni. Zadnji sestanek namenske skupine bo potekal 16. julija in uh, potem bomo imeli verjetno še dva tedna, v katerih bomo zaključili poročilo. Naše poročilo bomo torej do konca julija posredovali komisarki. Tako upam, da sem dovolj jasno vse pojasnil in najlepša hvala za pozornost. Hvala za obi predstavitvi. Nesreča se nas je vseh dotaknila. Takoj po tej nesreči smo imeli tudi minuto tišine na našem sestanku in tako izrožil, izrazili naše sočutje z družinami žrtev. Kot odboru smo tudi vse od začetka podpirali to namensko skupino, namreč želeli smo podrobno preiskavo, ne hitre ukrepe, ki morda niso podkrepljeni za dokazi. To se je namreč v preteklosti že dogajalo. In prav zato se veselimo tega, da je, bilo, da je prišlo do širokega sodelovanja strokovnjakov na različnih področjih. Vsi skupaj so preiskovali, kako je do tega prišlo in kako lahko takšne nesreče v prihodnosti preprečimo. Najlepša hvala obema za to predstavitev in za to, da lahko razpravljamo o tem. Za začetek bi dal besedo koordinatorjev. koordinatorjem. Izvolite, gospod eh, Vandekamp. Zan Marjan Marinescu. Ne, potem pa Marjan Marinescu, izvolite. Eh, Najlepša hvala, predsedujoči, hvala za te predstavitve. Torej, pripravili boste poročilo in zanima me, kako boste zagotovili, da se bodo vaša priporočila tudi izvajala, da bodo obvezujoča. Pripravili boste priporočila, ampak zanima me, kako boste zagotovili, da bodo letalski prevozniki ta priporočila tudi izvajali. Kako jih torej želite prepričati o to? Najlepša hvala za SD. Gospod Ertuk, izvolite. Najlepša hvala tudi v imenu moje politične skupine za te predstavitve. Ta tema je še vedno zelo zahtevna, glede na to, da smo ponovno slišali, kakšen je bil potek te tragične nesreče, ki se je dogodila pred tremi meseci. Kot je predsedujoči že povedal, ne smemo ukrepati na vrat na nos. Mislim, da se moramo poskusiti nekaj naučiti iz rezultatov, ki ste jih prepravili vi in drugi. Torej, seveda vemo, da nikoli ne bo stotstotne varnosti in nobenih stotstotnih zagotovitev, ampak govorili ste o različnih temah, ki jih lahko izboljšamo, kar se tiče tega, kako upravljamo z okrepljenimi vrati v pilotski kabini, kako bolje pripraviti teste za pilote glede drog, alkohola in tudi glede psiholoških testov. Vse to je smiselno, verjetno pa ne bo stoprocentno zagotovilo varnosti. V izobraževanju pilotov seveda pride tudi do obsežnega pregleda vseh kandidatov. In tukaj bi vprašal nekaj morda tudi komisijo, ali ne bi bilo smiselno, da bi razmisliti o tem, da pilote v različnih intervalih, ki bi bili redni in da bi imeli v teh intervalih nekakšne medicinska preverjanja, ki bi bila seveda standardizirana za vse. Tako EASO kot tudi komisijo bi rad vprašal še naslednje. Če sem pravilno razumel, obstajajo tudi podporni programi za pilote, ki imajo določene težave. Torej, to poteka v sodelovanju z drugimi piloti, z zdravniki in z racionalnimi eh, organi. To je nekakšna dobra praksa, ki bi jo morali podpirati. Morda bi lahko bil takšen postopek celo obvezujoč za celotno Evropsko unijo. Pa še zadnje vprašanje, tudi to za Evropsko komisijo. Namreč eh, zdelo se mi je zelo pozitivno, da je veliko evropskih letalskih prevoznikov takoj dan za nesrečo uvedlo to načelo štirih oči. Ampak potem sem izvedel, da je to načelo že dal časa stalna praksa v ZDA. Prav zato bi rad zastavil vprašanje, ali ne bi bilo smiselno, da bi ta postopek bil obvezujoč za vse letalske prevoznike. na ta način bi lahko preprečili eh, to, da se princip ne bi več uporabljal kasneje. Najlepša hvala, gospod Zile. Hvala obima strokovnjakoma za ta mnenja in predstavitvi, pa tudi za predhodno poročilo. Za nas kot politike bo seveda zelo pomembno, kakšna poročila boste pripravili. Kot strokovnjaki gotovo dobro poznate to situacijo in eh, pripravljate ukrepe, ki bodo podobni kot so ukrepi, ki smo jih sprejeli po 11. septembru. Zanima me, kako lahko zagotovite javnosti in tudi politikom, da vaša priporočila sedaj ne bodo vzrok za nekakšne nove situacije, ki bi jih lahko ustvarili v prihodnosti. Razen tega pa seveda podpiram vaše delo v celoti. Najlepša hvala, eh, gospa eh, Bilbao, izvolite. Najlepša hvala, predsedujoči. Hvala tudi gostoma za predstavitvi. Mislim, da je relativno jasno, da zločinci vedno stopajo korak pred zakonodajo in normalnimi državljani. Vedno znova imamo občutek, da poskušamo ujeti njihov tempo in vedno nekako zaostajamo. Težko je zagotoviti stotodstotno varnost, seveda. Veseli me, da v namenski skupini govorite o dveh vprašanjih. Prvič o usposabljanju pilotov in drugič o testiranju ter preverjanju pilotov ter varnosti v pilotni kabini. Ne vem, ali je to v vaši pristojnosti in tega še niste omenili, ampak eh, kot veste, je zaradi te letalske nesreče veliko družin izgubilo svoje družinske člane. Prav zato so izkusili traume zaradi izgube družinskega člana. Prav zato potrebujejo psihološko podporo v mesecih in letih po nesreči. Ne gre samo za psihološko podporo, ampak tudi za podporo pri upravnih postopkih, do katerih lahko pride po takšni nesreči. Ne vem še enkrat, ali je to v vaši pristojnosti, ampak v našem odboru moramo govoriti tudi o pravicah žrtev in o pravicah družinskih članov žrtev. Zanima me, ali je bilo na tem področju kaj storjenega in ali veste, ali je bila družinskim članom žrtev namenjena kakšna pomoč, ali si jaz to želijo. Torej, ali ste jim povedali, da jim je ta podpora na voljo? To je pomembno vprašanje. Poleg tega bi rada vprašala še nekaj. Ali je to nekaj, kar bi morali vključiti v mandat namenske skupine, namreč, da pripravimo protokol za spoštovanje pravic žrtev in da pripravimo protokole za delovanje v prihodnosti? Luiste Grandes Pascal, izvolite. Najlepša hvala, predsedujoči, in hvala za vse informacije, ki smo jih prejeli danes. Predvsej jasno je, da je letalska varnost področje, kjer moramo sprejeti še veliko ukrepov, kar se tiče nesreč in tako naprej, ki jih je vse več. Ta zadnja nesreča se je žal zgodila zaradi ukrepov, ki smo jih upeljali, da bi se izognili terorističnim napadom. Prav zato do situacije, je do situacije prišlo zaradi predhodnih ukrepov. Mislim, da je postalo jasno, da potrebujemo bolj celosten in celovit pristop. uveljavili smo kar nekaj ukrepov, kljub temu pa še vedno obstajajo radikalne in teroristične skupine, ki poskušajo izvesti napade. Prav zato potrebujemo več varnosti v letalskem prometu. Sam sem bil poročevalec pri uvajanju različnih preverjanj na letališčih in ugotovili smo, kako pomembno je to, da imamo te sisteme na letališču in da potrebujemo več naložb v takšne sisteme. Potrebujemo pa tudi dodatne naložbe za letalsko varnost. Prav zato namenska skupina ne sme svojega fokusa ohraniti samo na trenutni nesreči, ampak mora razmisliti o letalski varnosti na splošno. To je resna stvar, sam sicer ne trdim, da tega ne jemljete dovolj resno, ampak mislim, da bi si morali ogledati tudi druge elemente. Namreč obstajajo tehnologije, ki bi jih lahko uporabili, ampak so morda malce dražje. Prišli smo do točke, ko moramo izkoristiti te tehnologije, kljub temu, da so stroški morda višji in države članice morajo prevzeti to odgovornost. Ne pravim, da bomo lahko preprečili čisto vse nesreče, ampak vseeno mislim, da si moramo bolj celovito in proporcionalno ogledati letalsko varnost poskušati moramo, da bi preprečili nesreče, ki jih lahko predvidimo. Prav zato upam, da namenska skupina ne bo razmišljala samo o tej specifični nesreči, ampak o letalski varnosti nasplošno. In vaša priporočila ne smejo ostati samo priporočila, ampak se morajo tudi prenesti v zakonodajo. Torej, upam, da bomo sprejeli zakonodajo, ki bo veljala na tem področju. Hvala. Najlepša hvala. Sedaj bi še jaz dodal nekaj komentarjev na koncu. O tem načelu štirih oči smo že razpravljali in eh, res je, da to uporabljajo v ZDA, ampak tam so tudi predpogoji drugačni. Mi smo mislili, da tega do sedaj ne potrebujemo, ampak vseeno me nekaj zanima. V pilotski kabini imamo dva pilota in ko se ta zaklene, je to mogoče le samo, če se strinjata oba pilot in kopilot. Torej, to ni mogoče, ko je eden zunaj. Zanima me, ali ste o tem že razpravljali in ali obstajajo kakšni zaključki. Druga stvar pa je eh, močečnost zdravnikov in eh, pravica do zasebnosti pacijentov. Mislim, da je tukaj jasno, da obstaja izjema za zdravnike, če obstaja nevarnost za javnost zanima me, kako ste razpravljali o tej temi. Seveda tukaj še ni jasnih zaključkov, o tem še potekajo preiskave, ampak vseeno prosim, če morda odgovorite na ta vprašanja. Kdo bi želel začeti? Izvolite. Yes, and, and... Najlepša hvala in hvala vsem za ta zelo zanimiva vprašanja. Za začetek bi odgovoril gospodu Marineskotu kar se tiče tega, da bi izvajali priporočila in da bi to tudi zagotovili. To je odvisno od priporočil, ki jih bomo pripravili. Nekatera bodo lahko privedla do sprememb obvezujočih pravil, ampak to ni nujno. Morda bomo pripravili tudi priporočila, ki jih bomo uspodbujali, na to pa jih bo sektor v bistvu prostovoljno uporabljal. Skoraj vsi letalski prevozniki, naprimer, sedaj prostovoljno uporabljajo to pravilo dveh oseb v pilotski kabini. Ampak o tem bomo razpravljali, ko bodo priporočila objavljena. Gospod Ertuk je omenil nekaj vprašanj, kot naprimer redni zdravstveni pregledi, programi za podporo med piloti in tako naprej. Gre za vprašanja, o katerih smo razpravljali o namenski skupini, nismo pa še dosegli zaključko glede tega. Kar se tiče dveh oseb v pilotski kabini in eh, te prakse v ZDA, tukaj ne gre za obvezo v ZDA. Gre za prakso, ki jo uporablja veliko letalskih podjetij in gre za možno rešitev. Ampak to ni povezano z, našo, z našim vprašanjem, povezano je z zaklepom pilotske kabine. Večina letalskih prevoznikov je izbrala tehnološko rešitev in sicer eh, na, namestili so CCTV kamero, tako da lahko vidijo, kdo stoji pred vrati na mesto tega zaklepanja. Torej gre za vprašanje varnosti. Gospod Zile je govoril o uravnotežju med varnostjo in eh, zaščito. Ko govorimo o vratih v pilotski, pilotski kabini, je to pomembno vprašanje. Med zakonodajalci in eh, v sektorju je tukaj zelo jasno. Vsi se strinjamo s tem, da so ojačana vrata pilotske kabine ključnega pomena. Zelo dobro so služila svojemu namenu v zadnjih desetih letih in mislim, da se tukaj res strinjamo glede tega. Gospa Bilbao je omenila vprašanje družin žrtev in res je zelo redko pride v Evropski uniji dan danes do tako obsežne nesreče. Ko pa se zgodi, pa se moramo seveda odzvati na sorodnike žrtev. To ponavadi storijo države članice. Seveda pa na evropski ravni sodelujemo v mreži Eukazija. Gre za evropsko mrežo varnostnih preiskovalcev, v kateri govorimo tudi o tem, kako nuditi podporo žrtvam. Namreč zelo redko se takšne nesreče dogodijo in zato poskušamo izmenjavati izkušnje tako, da se lahko učimo drug od drugega. Organi, kjer se je takšna nesreča žal zgodila, pomagajo drugim, da bodo drugi naslednjič v podobnem primeru pripravljeni. Seveda je tukaj nekaj um, zahtev. Naprimer, žrtve družin so, žrtvam družin pripadajo informacije med preiskavo in tudi pred objavo poročila. Gospod eh, De Grandes Pascal je govoril o vprašanju skenerjev na letališčih in pozval k celovitemu pristopu. S tem se vsekakor strinjam in se, tega se tudi spomnim. Povedal je, da moramo še naprej razmišljati o dodatnih varnostnih ukrepih v letalskem prometu. Ponovno pregledujemo um, uredbo 216.28, gre za temeljno uredbo o varnosti v letalskem prometu. Gre za velik izziv in upam, da bomo kmalo pripravili predlog komisije, verjetno ob koncu leta, kot del naše celotne strategije za varnost. Gospod Kramer je omenil tudi to načelo dveh oseb v pilotski kabini in vprašanje tajnosti podatkov, do katerih je zavezan zdravnik. Dejstvo je, da v nemetski skupini nismo imeli vseh, eh, dostopa do vseh podatkov, ampak morda bo Patrik več povedal o tem. Najlepša hvala, Patrik, izvoli. Hvala in hvala tudi zato da spoštujete delo naše namenske skupine. Ter to, da se ne umešavate v naše tehnično delo, to resnično spoštujem. Le nekaj stvari bi dodal k temu, kar je že povedal Filip. Mislim, da kot ste že mnogi povedali, je varnost nekaj, česar ne moramo ločiti od zaščite in seveda obratno. Gre za področje, kjer moramo doseči še veliko napredka. Če si ogledamo varnostne zahteve glede vrat v pilotski kabini, lahko vidimo, da je morda dejansko prišlo do nekaterih eh, tvegan. In pa seveda obratno. Če si ogledamo vrata v pilotski kabini iz eh, varnostnega pogleda in jih tako, da ne bodo več ojačane, potem bo tukaj prišlo do tvegan ponovno. Kot je povedal gospod De Grandis, obstaja veliko primerov, v katerih si moramo ogledati širšo sliko, tako da bomo skupaj obravnavali vprašanje varnosti in zaščite z ukrepom na enem področju ne želimo ustvarjati novih težav nekje drugi. Ena izmed tem, ki ste jo omenili, je to pravilo glede dveh oseb v kabin, pilotski kabini. Ogledali smo si, kakšna naj bodo priporočila ali naj bodo obvezujoča, kljub temu, da vemo, da to ni obvezujoče v ZDA. Tam gre samo za priporočila glede tega, kako naj ravnajo. Poznamo pa tudi primere, v katerih je pilotska kabina tako majhna, da je zelo težko omogočiti, da se kabinsko osebje, da kabinsko osebje vstopi v pilotsko kabino in usede na stol pilota, ki je odšel. In če se ta oseba usede na stol pilota ali kopilota, bi lahko bilo to veliko varnostno tveganje. Torej, resnično želimo razmisliti o tem, kako se izogniti tem operativnim težavam. Poleg tega želimo tudi povečati varnost vsakega letala in eh, pogosto ni najbolje za varnost, da imamo usporedno zakonodajo. Kar se tiče zaupnosti zdravstvenih podatkov, tukaj imate povsem prav, gospod Kramer. Gre za eno izmed vprašanj, ki se mu res podrobno posvečamo. Mislim, da nikoli ne bomo imeli možnosti, da bi splošnim zdravnikom naložili nalogo, da morajo posredovati zdravstvene informacije o svojih pacijentih, delodajalcu ali uradnemu organu. Namreč tukaj ne obstajajo pravila, ki bi lahko prisilila zdravnike v to. Mislim, da to ni pravilna smer in da se moramo temu izogniti. Namesto tega razmišljamo v okviru aeromedicinskih preiskovalcev. Zagotoviti želimo boljši pretok kritičnih informacij, ko je govora o varnosti. Mislim, da moramo tukaj še res napredovati. V Evropski uniji obstajajo namreč možnosti, da pilot pridobi licenco v eni državi, potem pa deluje v drugi. Prav zato potrebujemo pretok zdravstvenih informacij med državami. Temu danes žal ni tako in to moramo še preučiti. Kar se tiče podpornih programov za pilote, gospod Ertuk je to omenil in ja, res je, takšni programe že obstajajo v določenih letalskih prevoznikih. Kolikor nam je znano, so ti programi zelo uspešni, ustvarjajo namreč okolje, v, katerih, v katerem lahko piloti in drugo letalsko osebje najde podporo strani svojih sodelavcev in tudi strani drugih, ter se tako nekako odprejo in eh, so potem manj obremenjeni. Preučiti moramo, ali je to specifično za določene organizacije, kjer takšni programi potekajo, ali pa lahko posplošimo takšen program in ga potem uporabljamo tudi drugi. In v primeru, da je to mogoče, ali naj bo tak program obvezen, naj imamo priporočilo, da ga posod izvajajo, kako naj to uredimo, to je še odprto vprašanje. Konec koncev ima gospod Marinesko prav. Glavno vprašanje tukaj je, da se prepričamo, da bodo naša priporočila tudi učinkovito izvajana v Evropski uniji. Nisem prepričan, da je zakonodaja edini način, kako to uveljaviti. Gotovo je eden izmed načinov, ampak včasih za zakonodajo ustvarjamo več problemov, kot jih rešimo. Prav zato so včasih bolj učinkoviti drugi ukrepi. Naprimer, ko se zanašamo na kulturo varnosti ali kaj podobnega. Torej, najti moramo pravilna urodja, da bomo uspeli prenesti ta priporočila. In še za konec bi pokomentiral to, kar je povedala gospa Bilbao. Namenska skupina si ne bo ogledala. Pod, eh, zadev glede podpore žrtvam, dru, družinam žrtev. Vsekakor vam lahko zaupam, da sem bil prisoten na različnih uh, spominskih ceremonijah za žrtve in v bistvu gre za veliko tragedijo. Vsi na Jasi smo bili globoko ožaloščeni in uh, zelo nas je prizadelo to, kar se je zgodilo. Predvsem, ker smo bili v stiku z žrtvami in oziroma družinami žrtev. Žal pa nimamo sredstev, da bi tukaj ukrepali. Namreč naše področje je samo varnost. Prav zato namenska skupina ne bo delovala na tem področju. Je pa to res eh, vprašanje, kjer je potrebno še dodatno delo in dodatne razprave. Tako mislim, da sem odgovoril vsa vprašanja. Hvala. Dank. Hvala lepa. Hvala za vaše komentarje, odgovore, predstavitve. Res je to je mm, žalostna situacija. Veselimo se že vašega poročila, verjetno se bomo potem videli še enkrat. Upam, da boste z rezultati dela poskrbeli, da se kaj takega ne bo več zgodilo. Hvala lepa še enkrat.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 seveda državna politika in državna pomoč je tukaj zelo pomembna, zato pozdravljam gospoda Karla Sukupa, ki nam bo nakratko povedal kaj več o tem. Izvolite. Schön, da da in zelo lepo, da ste tukaj med nami, mimo grede. Thank you. Uh, thank you for inviting. Hvala lepa, hvala, da ste nas povabili sam, zato da bomo povedali kaj o državnem nadzoru in o javni infrastrukturi oziroma infrastrukturi za javni promet. Deset minut časa imam, eno minuto za posamezen diapozitiv, bomo videli, se bom potrudil. Izhodišče je naslednje pri komisiji seveda spoštujemo prednostne naloge Junkerjevega načrta za rast in delovna mesta. Prometna infrastruktura in infrastruktura nasploh sta pomemben del vsega tega. Seveda so tudi pravila na tem področju precej nestroga v primerjavi z drugimi sektorji in segmenti kakšni so glavni prispevki, ki jih lahko mi prispevamo k financiranju infrastrukture strani držav. Tri točke želim omeniti. Prva je, da se poskusimo izogniti temu, da bi državna pomoč škodila konkurenčnim projektom ali konkurenčni obstoječi infrastrukturi. Drugi element je vredno najpomembnejši, k temu se bom še večkrat vrnil, namreč poskušamo se izogniti pretirani kompenzaciji. Kaj to pomeni? To pomeni, da mora biti, da mora biti podpora omejena na zahtevani minimum, zato da se infrastruktura lahko zgradi in da se privabijo zasebne naložbe. V zvezi s tem običajno izvedemo analizo pomankanja finančnih sredstev, zato da zagotovimo ustrezna finančna sredstva za začetek, potem pa seveda državno pomoč omejimo na tej ravni. Tretji element je, da zagotovimo dostop do infrastrukture, zato da bi preprečili, da se ta infrastruktura izkoristi za oblikovanje dominantnih položajev in izkrivljanje konkurence. Na kratko torej, Naša politika je sestavljena iz nekaj zdravorazumskih dejavnikov, če lahko tako rečem. Prvič, zelo pomembno je, da razumete, da veliko financiranja sploh ne spada pod pravila državne pomoči. Ta pravila se sprožijo le, če se infrastruktura uporablja za gospodarske dejavnosti. To je sodišče potrdilo v sodbi Leipzig-Halle, Tam je šlo za infrastrukturo letališča v Leipzig-Haleju iz leta 2011 in pojasneno je bilo, da če se infrastruktura uporablja za ekonomske namene, potem je že njena izgradnja ekonomska dejavnost. To pomeni, da financiranje tega projekta spada pod um, pravila državne pomoči in sodišče je to večkrat tudi potrdilo. To pomeni, da če infrastruktura ne bo namenjena komercialnim uporabam, naprimer običajna javna cesta, ki je pač na voljo vsem, potem financiranje te infrastrukture ne spada pod pravila državne pomoči. V praksi to pomeni, da je ta politika precej prosta in to pomeni, da je negativnih odločitev v zvezi z državno pomočjo malo in po mojem mnenju so te odločitve omejene v celoti na letalski sektor ali sektor letališč. Kaj ti? Obstoječa infrastruktura s prosto kapaciteto je bila ponovljena z izgradnjo letališč v bližini. Kakor sem že prej povedal, želimo pomoč omeniti na potreben minimum, zato da se naložbe zgodijo še posebej v času omejenih proračunov želimo zagotoviti dodano vrednost za uporabo denarja davkoplačevalcev. Če to uokvirimo v nekem sistemu, si moramo najprej zastaviti naslednje vprašanje. In ali se infrastruktura uporablja za gospodarske dejavnosti, naprimer letališče, cesninska postaja, ali kaj podobnega. Če ne, potem ni državne pomoči in je financiranje mogoče odobriti. Če je odgovor da, potem je treba pogledati, ali so izpolnjena druga merila za obstoj pomoči. Ne želim se spuščati v podrobnosti, ampak v členu 107 skozi 1 v PDEU so navedeni kriteriji, pet jih je, naprimer uporaba državnih sredstev ali učinek na trgovino med skupnostmi. Torej, lokalna infrastruktura, izgradnja in izkoriščanje na lokalni ravni, če nima učinka na trgovino med državami članicami, potem tudi tega ne pokrivajo državna pomoči in pravila v zvezi s tem. Torej smo spet zunaj nadzora državne pomoči. Če je odgovor da, potem obstaja še ena možnost. Komisija to preučuje. Dve kratici vam želim razložiti. GBER, to pomeni uredba o splošnih izjemah v svežnju, to je uredba, ki določa določene pogoje. Če so ti pogoji izpolnjeni, potem lahko države članice pomoč odobrijo, ne da bi morale o tem obvestiti komisijo druga kratica SGEI, gre za storitve splošnega gospodarskega interesa, tudi komisija je v zvezi s tem podala sklep in če so izpolnjeni pogoje v okviru tega, potem obvestilo ni potrebno in države članice lahko projekt preprosto začnejo izvajati. Če so izpolnjena ta merila, potem je pomoč mogoče odobriti. Samo, če je tukaj odgovor negativen, potem je treba projekt posredovati komisiji za nadaljno oceno. Kaj potem storimo mi? Mi izvedemo študijo združljivosti, pogledamo si, kakšna je finančna vrzel in v dveh mesecih od prejema popolnega obvestila moramo sprejeti odločitev. To so splošno načela, ki veljajo za vse sektorje. Na hitro vam želim predstaviti štiri sektorje prometne infrastrukture, torej letališča, pristanišča, ceste in železnico. Zato da vam povem več o tem. Letališča. Imamo smernice od leta 2014, smernice so relativno nove, zadevajo pa naložbeno pomoč in operativno pomoč. Ta pravila načeloma ne omogočajo naložbeno pomoč za letališča, ki imajo več kot 5 milijonov potnikov na leto, preprosto zato, ker dokazi kažejo, da lahko takšna letališča sama financirajo svoje projekte, ne da bi za to potrebovala davkoplačevalski denar. Letališča pod to mejo. Pri njih preverjamo različne elemente. Prvič, ali je to koristen projekt To pomeni, ali projekt res podpira regionalni razvoj, ali projekt pomaga rešiti problem na področju zmogljivosti, ali bo zagotovil novo mobilnost in tako naprej. Drugi element, in to sem prej že omenil, želimo preprečiti podvajanje obstoječe infrastrukture, naprimer, da bi zgradili še eno letališče, ki blizu letališča, ki še ima proste zmogljivosti, dve podobne odločitvi smo že sprejeli, ne želimo si niti letališč duhov, vsi poznate zgodbe o letališčih, ki so bila zgrajena z veliko javnimi sredstvi in potem se nikoli niso uporabljala ali pa so se uporabljala le omejeno. Želimo se izogniti temu tudi v prihodnosti, kar zadeva združljivost, preverjamo, kakšna je finančna vrzel za to, da bi se naložbe izvedle. Kar zadeva operativno pomoč, zadeva je videti nekoliko zapleteno. Ta pomoč bo še na voljo za majhna letališča, kajti ta letališča imajo težave pri kritju operativnih stroškov s svojimi prihodki. In eh, velika letališča z več kot 3 milijoni potnikov bi po našem mnenju morala sama biti sposobna kriti svoje stroške, tista letališča, ki imajo 700 tisoč do 3 milijone potnikov, imajo desetletno prehodno obdobje za to, da se lahko prilagodijo na nova pravila in da povečajo prihodke ali zmanjšajo stroške in za majhna letališča je mogoče operativne stroške kriti vsaj pet let. Komisija se je zavezala, da bo leta 2018 razmere preverila še enkrat in da bo potem določila pravila za nadaljna leta drugi sektor so pristanišča. Vidite lahko tipično strukturo, gre za javne oblasti, oblasti pristanišča in koncesionarje. Preučimo financiranje javnih oblasti organom pristanišča, zato da preverimo, kaj se tam dogaja. Podariti pa je treba, da so naložbe v infrastrukturo za javne namene, torej carinski organi, kontrolni stebri, policijski um, prostori in tako naprej, to spada zunaj državne pomoči, zato ker to ni mm, v okviru ekonomskega delovanja. Če so infrastrukturni projekti drugačni, potem spet preverimo, ali gre za cilje skupnega interesa, naprimer ali je to pristanišče del omrežja TNT, Če je tako, potem je odobritev ponovadi avtomatična. Drugič, nujnost ali bi naložbe v to eh, lahko bile izvedene brez državne pomoči. Pri državni pomoči običajno delamo za največjo intenziteto in eh, projekte je mogoče podpreti določen, z določenim deležem financiranja, pri pristaniščih tega ni. To pomeni, da lahko pomoč znaša tudi 100 odstotkov, 100 odstotkov vrednosti projekta železnice, zadeve so tukaj nekoliko drugačne. Naša linija je naslednja. Financiranje splošne infrastrukture, torej železnice, signalne opreme, ki jo vodi in upravlja javna uprava, običajno je to državni organ za železnice, ne spada pod. Eh, pravila državne pomoči, če obstaja pravni monopol, če ni pretirane kompenzacije, potem je projekt mogoče odobriti, po drugi strani pa imamo tudi komercialno infrastrukturo, tudi tukaj lahko izvedemo oceno združljivosti in preverjamo, ali obstaja smisel za to infrastrukturo, ali bi ta infrastruktura morala obstajati, potem preverjamo tudi finančno vrzel za to, da pomoč omejimo na potreben minimum. Pri komercialni infrastrukturi je prav tako zelo pomembno, da zagotovimo odprt dostop za vse operaterje v mrežnem, mreži železnic. In še zadnji element, to so ceste. Podariti želim, da so ceste, ki so proste za uporabo, izuzete iz pravil državne pomoči. Običajno se vključimo pri projektih, ki zadevajo cesti, ceste, pri katerih je treba plačati cestnino, kajti plačilo cestnine je gospodarska dejavnost. Na tem področju je zelo pomembno naslednje. Operacija oziroma upravljanje s cesto in gradnja ceste morata biti predmet javnega naročila, skladno seveda s pravili o javnem naročilu, kajti to pomaga zmanjšati ali odpraviti državno pomoč koncesionarjev. Obstajajo različne možnosti v okviru pogodbe za to, da se najde pomoč, če je ocena pozitivna. Lahko omenim naprimer javne storitve ali pa lahko uporabimo tudi možnost, da projekt kot um, je cestni promet opredelimo kot projekt skupnega evropskega dobrega in interesa. Tudi tukaj želimo pomoč zmanjšati in se izogniti pretirani kompenzaciji. Če povzamem, prometna infrastruktura je predmet pravil državne pomoči, če gre za gospodarsko dejavnost, če je torej uporabnikom na voljo proti plačilu, plačilu cesnine ali kakšne pristojbine. Pomoč želimo omejiti na potreben minimum, to pomeni tudi, da smo zaenkrat sprejeli le malo negativnih odločitev. Pogosto se zgodi, da imamo razprave z državami članicami o definiciji projekta, o finančni vrzeli in v okviru tega se pomoč omeji bolj, kot je načrtovala država članica, vendar negativnih odločitev je malo. Prav tako upoštevamo sektorske specifičnosti, to pomeni, da ne uporabljamo univerzalnega pristopa za vse infrastrukturne projekte. Zavedamo se, da različni sektori zahtevajo drugačno obravnavo. Prav tako pa mislim, da lahko rečemo, da odločitve sprejemamo ne hitro, ampak razumno hitro. Seveda pa je to odvisno od kakovosti podatkov, ki jih imamo na voljo in tudi od kakovosti projekta, ki ga država članica predloži. To sem vam želel predstaviti. Z veseljem pa se bom odzval na vaše vprašanje. Hvala. Hvala lepa. Zdaj pa Markus Ferber. Ja, hvala lepa, gospod predsednik. Najprej hvala lepa komisiji za to predstavitev. Mislim, da je jasno, kje smo tudi v instrumentu za povezovanje Evrope. Zagotavljamo finančna sredstva in uh, te subvencije bi lahko ocenili kot neke vrste pomoč. Mislim, da se ne bomo popolnoma mogli iztrgati iz tega, čeprav obstajajo različni modeli financiranja in tudi v EFSI-ju bomo to zelo pozorno spremljali. Kaj bi kapitalski trg lahko tukaj prispeval, če bo subvencije ali pomoči premalo sam imam svoje pomisleke tukaj, ampak bomo videli, kaj se bo zgodilo v naslednjih letih. No, mislim, da danes govorimo o tem, ali komisija počne to, kaj od nje pričakujemo, da je torej razsodnik, da ni priljubljena, ampak da skrbi, da se vsi držajo, držijo enakih pravil. To je naloga, ki jo komisija ima na področju pomoči. Mislim, da je to nujno na tem področju. Nimam večjih vprašanj, ampak eh, vedno obstajajo primeri, ko mora sodišče upravljati svoje delo in uh, prihaja do različnih mnen med državami članicami in komisijo. Komisija na tem področju dela v okviru pravil, ki si jih sama zastavlja parlament bi, kako bi rekel, eh, tukaj imel omejeno vlogo, države članice imajo tukaj omejeno vlogo. Zanima me, kako se to razvija v okviru sodne prakse Evropskega sodišča. In še eno vprašanje. Subvencioniranje letalskih linij. Tudi tukaj imamo posebno pravilo v zvezi s tem. Zanima me, ali ste za to prav tako odgovorni vi, ali bo treba vprašanje zastaviti komu drugemu. Hvala, sedaj pa Ismail Ertuš. Dan. Karima Deli. Karima Deli. Merci, Hvala lepa, gospod predsednik. Hvala za predstavitev Evropske komisije. Mene zanima naslednje. Danes imamo veliko regionalnih letališč, ki so pretirano financirana. In lahko bi rekli, da to ni posebej koristno, tako je pokazalo tudi poročilo računskega sodišča, ki je bilo predstavljeno v zadnji komisiji. Zanima me, ali nam lahko sedaj zagotovite, da bo financiranje dejansko učinkovito. To je moje prvo vprašanje. Drugo vprašanje. Omenili ste nadzor. Kako boste nadzorovali to pomoč in s kakšnimi merili? Ali nam lahko zagotovite, da državna pomoč ne bo pomoč, ki bi sicer bila namenjena nizkocenovnim prevoznikom? Danes imamo na voljo poročila, ki kažejo, Naslednje, če imamo na voljo letališče z subvencijami, potem jih običajno izkoriščajo letalske družbe, ki ne spoštujejo vseh pravil. Zanima me, kaj boste naredili konkretno na tem področju. Hvala. Hvala lepa, Wim van de Kamp. Ehm, Hvala lepa, gospod predsednik. Tri vprašanja. v beli knjigi o prometu imamo poglavje X, internalizacija zunanjih stroškov. Torej, ponotranjanje zunanjih stroškov. Ali ni to pod določenimi pogoji prav državna pomoč? Naprimer, imamo akte iz Mannheima, kdo koga tukaj eh, podpira. Obstajajo vse sorte obrobnih in stranskih pogojev za pristanišče, naprimer, kar zadeva infrastrukturo, po drugi strani pa imamo določena pristanišča, ki ne plačujejo davka od dobička, na primer, to je že neke vrste državna pomoč. Upoštevati pa moramo tudi tisti del družbe, ki potuje in eh, nekatere podjetja, ki uporabljajo železniške linije. Potem se pojavi vprašanje, kdo vpliva na koga. Zanima me, ali imate kakšne informacije o zvezi s tem. Včasih je praksa drugačna od teorije in države članice so tukaj zelo polne domišljije. Hvala lepa, tudi sam imam tri vprašanja. Rekli ste, da obstaja samo malo projektov, kjer je bila državna pomoč ocenjena negativno. Pred kratkim smo imeli sestanek odbora KONT, tam smo obravnavali regionalno letališče, v osmih državah ni bilo niti enega, ker bi rekli, da je bil projekt dober. Zato me to preseneča, ko ste rekli samo nekaj. Castle Carlden, 270 milijonov, ne vem. Zarbruken, Zweibruken, ta ti dve letališči, ki sta 30 km na razno, sta obe deficitarni in uh, porenje Pfalška je za to poskrbela, zato imamo oba, ampak to ni enkraten primer. 23 letališč imamo mednarodnih, v Nemčiji 17 je deficitarnih, ne vem kako je v drugih državah, ampak uh, tega ni pričakoval nihče, da jih bo šest samo dobičkonosnih in potem imamo tudi različne prometne operaterje. Gre naprimer tukaj za nedovoljeno pomoč. Naprimer, da letalske družbe ne plačujejo davka na kerozin, da ne plačujejo davka na dodano vrednost. Pri železniškem prometu pa morajo stranke plačati vse. Ali ni to subvencioniranje okolje škodljivega letalskega prometa proti železnici, kjer je treba plačati vse? V Evropi imamo pravilo, da morajo vsaka lokomotiva plačevati neke vrste uporabo v državah članicah, pa države članice same odločijo, ali bo treba plačati cestnino. V Nemčiji, na primer, so to vrnjake od 12 ton naprej. Ali ni to neke vrste nedopustna državna pomoč, ki ima zelo velike posledice v napačno smer? In še zadnje vprašanje v zvezi z letališči. Prihajam iz Berlina in tam imamo letališče, ki bi moralo biti končano že pred tremi leti. Ampak to ni glavna tema. Nekatera letališča so popolnoma zasebna. Letališče v Berlinu bosta plačala Berlin, Brandenburg in tudi zvezdna raven. To pomeni, da bodo letalske družbe za ston dobile infrastrukturo, ki jo bodo uporabljale za svoje posle. Tega sicer ni deficitarno letališče, ampak eh, druga letališča se morajo financirati sama ali pa se morajo spopadati z nizkocenovniki, ki imajo svoje posle z različnimi letališči. Slišal sem v Zarbruknu, v redu, tam je tisoč letov na leto in uh, od teh tisočih je bilo potem plačanih samo sto in tako naprej. Obstaja več trikov. Zanima me, kako to obravnavate, zato da bi te trike odkrili, Zanima me, ali je treba potem kaj plačati, obstajajo sankcije, kazni, zato da bodo nepoštenjaki vedeli, da se to ne počne. Želimo si poštene konkurenco, ne nepoštene. Hvala lepa, izvolite. Hvala lepa, hvala za vaše vprašanje. Najprej bom podal splošno izjavo, kajti to pokriva različne vidike tega, kar smo slišali. Konkurenčna politika, državna pomoč in politika na tem področju nasploh so močna orodja. Orodja, ki jih ima v rokah komisija, mi smo neodvisni razsodnik, kakor je povedal gospod Ferber, mislim, da ima prav pese, to je zelo močno orodje, ampak orodje, ki ga moramo uporabiti previdno. Gre za orodje, ki ne more izkoristiti ali rešiti vseh problemov. Prav tako se moramo upreti tej skušnjavi, da bi uvajali nepotrebna pravila na področju konkurence. Veliko je elementov, ki vredno niso popolni, ki bi jih morali spremeniti, ampak vsaj za nekaj ali za večino teh elementov bi lahko rekli, da so pravila boljše orodje od eh, izvrševanja zakonodaje na področju državne pomoči. Naprimer, omenili ste izuzetje za davek na kerozin, kolikor vem, je to določeno v evropski zakonodaji. Vas lahko prekinem. To so či, to je Čikaška konvencija in tam je navedeno, da je kerozin, ki je v letalu neobdavčljiv. Vsaka država bi lahko to obdavčila, če bi želela. Evropska unija pa je sprejedla odločitev, da tega ne bo storila in ta odločitev je zapisana v zakonodaje. To pomeni, da je evropski zakonodajalec to, to dejansko usilil in države članice tukaj nimajo manevrskega prostora. Ta izjema v smislu državne pomoči ni nekaj, kar bi bilo edino eni sami državi članici, kaj ti država članica pač samo izvaja zakonodajo in to na pravilen način. V zvezi s tem obstaja tudi razsodba v zvezi z Deutsche Bahn. Mislim, da so najprej šli na nacionalno sodišče. Sodišče v Luksemburgu je podalo svojo razsodbo in reklo je prav to. V tem primeru ne gre za državno pomoč, zato ker ta ukrep ni edin samo državi članici, ampak izhaja iz evropske zakonodaje. Če želite rešiti ta problem, potem mislim, da morate spremeniti zakonodajo. vprašanja po vrsti. Res je, gospod Ferber, zakonodaja na področju državne pomoči in uh, ocena združljivosti temelijo na smernicah komisije. Gre za mrhko zakonodajo, ki jo je sprejela komisija. To pomeni, da je zakonodaja obvezujoča za komisijo in da je pač to predmet preučitve na sodišču. Veliko odločitev izpodbijajo konkurenti ali države članice ali drugi akteri, če se z njimi ne strinjajo. In eh, včasih nas pokličejo nazaj, včasih eh, nas tudi potrdijo, potrdijo naše odločitve, ampak pač mi smo predmet tega nadzora in ko sodišče sprejme drugačno odložitev, jo mi sprejmemo in svoje pravila ustrezno prilagodimo. Kar zadeva letalske družbe, pravila iz leta 2014, določajo tudi pravilo let, pomoči letalskim družbam, dogovori med letalskimi družbami in letališči so urejeni v smislu državne pomoči v teh smernicah. To je odgovor tudi na vprašanje, kako lahko preprečimo, da bi pomoč letališčem prešla nizkocenovnim letalskim prevoznikom. Pomoči ni, če dogovor med letališčem in letalsko družbo zagotovi pozitivno vrednost letališču. To pomeni, da ta dogovor zagotavlja več dodatnih prihodkov kot dodatnih stroškov. Letališče mora imeti poslovni načrt, ki je dober in potem mora imeti tudi posamezne dogovore z letalskimi družbami letalska družba mora biti mm, le malo profitabilna, da ne privlači državne pomoči. Obstajajo tudi primeri neposredne pomoči država, držav članic eh, letalskim družbam v težavah. To spada pod smernice reševanja in prestrukturiranja. Včasih sprejmemo pozitivne odločitve, če gre za ponovno zagotavljanje dolgoročne sposobnosti za preživetje, včasih pa sprejmemo negativno odločitev, če tega ne bo mogoče doseči. Naprimer v primeru Cyprus Air, tam smo sprejeli negativno odločitev, zato ker če bi to pomoč odobrili, potem bi to pomenilo le, da bo čez nekaj let družba spet zaprosila za pomoč, ker ni bila sposobna preživetja. Regionalna letališča, res je, nekatera imajo preveč financiranja ali pa predstavljajo nelojalno konkurenco drugim. Vem, da je bilo računsko sodišče kritično do tega. Omenil sem, da smo do sedaj dobili tri negativne odločitve, ampak veliko primerov še teče. Po sprejetju smernic za leto 2014 smo poskušali počistiti portfel primerov. Veliko odločitev smo sprejeli konec ali v drugi polovici drugega leta. V okviru tega smo sprejeli tri negativne odločitve ena eh, odločitev je bila odločitev, ki ste jo omenjali vi, gre za letališče Zarbrücken in Zweibrücken. Podobno je bilo na Polskem, Gdinje, Gdansk, tudi tam smo sprejeli negativno odločitev Gdinje, zato ker nismo videli razloga za to, da bi zgradili še eno letališče v bližini obstoječega letališča, ki še ima prosto zmogljivost. Zakotva bi bila drugačno, če so zmogljivosti zapolnjene, ampak dokler so zmogljivosti še proste, potem ni nobenega razloga, da bi podprli gradnjo novega letališča. In ti zvezdni argumenti v naši oceni državne pomoči ne štejejo. Internalizacija zunanih stroškov, to je zelo pomembno tudi za nas. Omenili ste vprašanje kdo je odgovoren. Vem, da podobna in zanimiva razprava teče tudi v tem odboru v okviru uredbe za pristanišča, katera pravila bi morala torej veljati za pristanišča. Podobne razmisleke imamo v zvezi s tem, katere storitve so gospodarske narave v pristanišču, naprimer, in katere storitve so v javnem okviru. Preprosto zato, ker ima to posledice na obravnavo državne pomoči. Zato smo lani poslali vprašalnik vsem državam članicam, vprašali smo jih, kakšno je njihovo mnenje v zvezi s tem, kako one to izvajajo, kako to podpirajo in države članice nimajo soglasnega mnenja v zvezi s tem in to, kar ste omenjali vi, je eden od teh elementov, se opravičujem, ampak eh, ne morem vam podati jasnega odgovora, ali je to del ekonomskih dejavnosti ali je to del storitev javnega dobrega. Enako ali podobno velja za železnice, Situacija po državah članicah je različna, gre za različne stopnje vertikalne integracije, za podjetja, za hčerinske družbe in za operativne organe. Nekaj, kar je zelo pomembno in koristno za naše delo na področju železnic, je naslednje. To velja tudi za pristanišča. Gre za preglednost jasnost o tolkih prihodkov, tolkih odhodkov, odkud denar prihaja, kaj te to nam potem pomaga ugotoviti, ali gre za subsidizacijo stroškov in ali ostajajo problemi, ki jih je treba rešiti. Omenjali ste vrzeli, zavedamo se jih, poskušali smo jih zapreti, ampak to je težka naloga, pomankanje preglednosti nam pri tem ne pomaga. Poskušamo spremljati zadeve v javni domeni, spremljamo pritožbe, spremljamo torej delo v javni sferi. Teoretično države članice morajo zagotoviti podatke, ampak to je neko sivo področje, zato države članice ne obveščajo o primerih državne pomoči. Na to se zanašamo na podatke in informacije v javni sferi, torej tisk, pritožbe in naprimer informacije in podatki združb, nevladnih organizacij in tako naprej. Ko podatke dobimo, zadevo preverimo in če obstajajo resni pomisliki, potem seveda izvedemo formalne ali predhodne preiskave. Berlin, premjera tega ne poznam tako dobro, ampak pripričan sem, da je od začetka finance zagotavljala država, morda bo sedaj v zasebni, zasebnem upravljanju, ampak na začetku mislim, da je večino infrastrukture podpirala država povsod po Evropi. Zato smo pri pregledu pravil lani sprejeli odločitev o prehodnih obdobjih. Želeli smo zagotoviti možnost postopnega vključevanja, zato da bodo letališča lahko sama sposobna preživeti. Prav tako smo jasno ločevali med velikimi letališči, ki so komercialne operacije in morajo biti sposobne preživetja in majhnimi letališči, ki se srečujejo z več težavami pri financiranju stroškov, še posebej naložbenih stroškov, zato ta letališča bolj služijo regionalnemu razvoju, ne pa velika vozlišča, ki imajo drugačno vlogo. Hvala. Najlepša hvala za to predstavitev in da ste odgovorili na vprašanja. Preden nadaljujemo z naslednjo točko na dnevnem redu. No, potem pa imam tudi še jaz eno vprašanje, izvolite. Ja, še eno vprašanje imam glede letališč. Namreč tukaj imamo različne modele financiranja. Imamo določene modele, kjer eh, operater letališča prevzame kredite in potem imamo tukaj jamstva države članice, Potem pa imamo druga letališča, ki so zasebno financirana ali pa letališča, kjer, dobi, kjer eh, država omogoča brezplačno uporabo infrastrukture. Torej različni modeli obstajajo in zato so tudi konkurenčni pogoji drugačni. Pri prvem in drugem modelu potrebujejo dobiček, da lahko pokrijejo svoje stroške, pri tretjem modelu pa to ni potrebno. Zanima me, ali torej to upoštevate pri, vači, pri vaši raziskavi. Namreč v določenih primerjih, eh, naprimer v Belgiji, upravljalec letališča nima stroškov. Ja, tudi moje vprašanje je podobno. Ne, kar se tiče tega, ampak drugega letališča v Berlinu, BR Schönefeld, imamo primer, ko so se dogovorili za zaščito pred, pred zvokom, torej za nekakšen. Za nekakšen za nekakšno zaščitno ograjo, žal pa tega niso dobro izvedli. Prav zato so prebivalci okrog letališča ta primer predložili sodišču in tudi dobili ta primer. Zaščita pred zvoki bo sedaj dražja in se prav zato so prosili za dodatna sredstva za strani Evropske unije. To je rahlo nenavadna situacija. Kaj mislite, torej, če se bo sedaj ta strošek podvojil in bo stal kar 4 milijarde? ali je to možno, da če se stroški zvišajo, da jih potem tudi več dobijo? Ali je to pravično? Ali je to sploh mogoče? Fair und gerecht sind natürlich. Ja, pravično in uh, po zakonu to je zelo zahteven termin. Kažem. Naj nadaljujem angliščino, čeprav je menda to nemška razprava zdaj ali kako? Munich Airport, which is public. Ja, govoril sem o letališču v Minhnu, ampak letališče mora organizirati vse javno. V Milanu imamo vse zasebno, zaven temu to plača država, ampak to je brezplačno za vladne organe. To, torej, to so ti tri različni modeli, ki jih imamo v Evropi. Ne rečem, da nisem nastrojen proti Nemčiji, ampak najprej moram reči, da imamo tudi javna jamstva za posojila, to je državna pomoč, ki se dodeli. Tudi to sodi v pojem državne pomoči. Ne glede to, da, ali gre za jamstvo, posojilo, nepovratna sredstva ali bančno posojilo, vse sodi po to krilje pojma državne pomoči. In kot sem skušal razložiti prej, od srede prejšnjega leta, odkar imamo nove letalske smernice, ki so začele veljati, vidimo, da če imamo več kot 5 milijonov potnikov na le, nekem letališču, potem financiranje ni skladno z našimi pravili, ampak te naložbe je treba financirati strani samih letališč. Včasih imamo izjemne okoliščine, ki nam omogočajo odstopanje od tega pravila, ampak zaenkrat se to ni zgodilo. Zakaj nalagamo to pravilo, ker vemo, da imamo različne sisteme in nočemo imeti diskriminacije med različnimi sistemi. Posem prav imate. Če mora eno letališče samo vse financirati, drugo pa se lahko za našo državo, je to skrivljanje konkurence. Zato posegamo v to in se temu izogibamo. Ampak, ko gre za majhne lišče, letališče. Treba sprejeti tudi to dejstvo, da mogoče to letališče potrebuje financiranje, mogoče celo v javnem interesu podpreti letališče. Ampak strinjam se z vami, ko gre za velika letališča in o tem govorimo, ne bi smeli imeti naložbenih podpor. Glede brlinskega letališča in omenjali ste to prihodno zadevo, nočno špekulirati glede zadev, ki bi jih lahko prejeli v prihodnosti kajti ne morem prejudicirati prihodnje analize. Lahko pa rečem, da smo obravnavali podporo Brlinskemu letališču v preteklosti, imeli smo tudi odločbo komisije OBA. Torej, če bi potrebovali dodatne ukrepe, bi verjetno Nemčija to obravnavala z nami, zato nam bi to povsem poštevali pravila državne pomoči. Ja, seveda bo Nemčija prišla in eh, prosila za to. Gre za več kot 25 milijonov potnikov letno. Pravkar ste povedali, da nad 5 milijonov ni nobene državne pomoči in da morajo to financirati sami. No, to je torej jasno, da sicer ni izključeno, da v določenih primerjih se lahko vseeno dodeli državna pomoč. Po mojem mnenju to ni pravična konkurenčnost. No, ne morem, ne da ne smem, ampak ne morem tega reči, ker ne morem prejudicirati tega. Torej, vsake države o tem odloča kolegi in tako da ne vemo, kaj bo o tem na koncu rekel kolegi komisarje. Ne gre le za uradnike iz komisije, ampak kot ste sami rekli, bo verjetno ta zadeva precej zapletena. Hvala, hvala. To je jasno in sedaj vsi vemo, kako bo s tem, kakšna je situacija. Hvala lepa. Bevor wir zum nächsten Tagesordnungspunkt kommen, der in Kampf. Preden nadaljujemo z naslednjo točko, ki bo potekala za zaprtimi vrati, eh, bi rad naznanil spremembo v sekretarijatu odbora Trans. Elvira Alvirez nas bo zapustila, saj se bo pridružila odboru Agri. Elvira Almirez je sodelovala z nami pri pomembnih dosjejih, naprimer pri železniškem svežnju, o katerem bomo pravkar tudi govorili. Poleg tega je delala z nami tudi na posejev tahografov, komitologije in tako naprej. Bila je zelo dobra sodelavka in prav zato se ji najlepše zahvaljujemo za njeno delo. Po pravici povedano vam moram povedati, da nam je zelo žal, da nas zapuščate. Sicer privoščimo odboru Agri, da bo imel sedaj tako dobro sodelavko, ampak nam je vseeno žal. Želimo vam veliko uspeha na novem delovnem mestu in upamo, da boste tam zadovoljni. Und neu im Sekretariat. V sekretariatu pa se nam bo pridružil Žeronimo Blasko, kje ste? Aha, torej danes ga ni tukaj, bil je eh, namestnik župana v Zaragosi v Španiji. Kolegu želimo veliko uspeha pri delu in gotovo bo težko nadomestil svojo kolegico. Žal ga ni, ampak mu bomo vseeno zaploskali. Torej, Še enkrat, Elvira Ramirez, najlepša hvala za vaše delo. Tako, sedaj pa poročanje o trialogu in eh, to bo za zaprtimi vrati.